Très bien. Si vous voulez bien euh, prendre place, je vais vous proposer de démarrer notre. Euh, Prosim, sedite, bomo začeli srečanje našega odbora. Vsi lepo dobrodošli, upam, da ste se spočili. No, sedaj uh, ste se nekateri že izčrpali po prvih dneh dne, uh, dela s predsednikom eh, odbora Agris, eh, gospodin Sekiški, jaz sem bila danes eh, nekaj skupaj v odboru, sva že marsikje skupaj delala. Torej, smo že izčrpali nekaj prej nabranih moči preko počitnic. Skratka, upam, da bo šlo. Sedaj pa ne povem, kakšna je širša slika um, za naš odbor Pest. Tukaj bi rad pozdravil naše goste iz Avstralije in pa iz Kanade ter ZDA. Hvala lepa, da ste prišli. In tako kot ponavadi bom začel formalni del našega sestanka, preden gremo na sam kontekst in pa na dnevni red. Najprej sam dnevni red. Če ne bo ugovorov predlaganih sprememb, potem lahko potrdimo ta predlagani dnevni red brez sprememb po te informacijske točke predsednika, uh, jih ni um, zaenkrat. Uh, potem imamo 16 jezikov za tolmačenje danes in še nekaj uh, eh, dosije srečanja je na voljo preko aplikacije e-meeting. In uh, srečanje se je prenašalo po spletu. Danes. Torej bo tudi uh, France 24, torej francoski televizijski kanal, um, prenašal naše zasedanje. Zato res hvala lepa, da ste prišli, da nam boste pomagali. Sedaj pa še uh, zapisniki iz prejšnjih sestankov. Um, nismo dobili nikakršnih um, ogorov, torej 15. Um, uh, maj in pa um, 27. juni. Torej to bomo sedaj potrdili, razen če ne bo kakšnih ogovorov. Mislim, da nihče ne ogovarja zato lahko potrdimo te zapisnike. Torej, še enkrat 15. maj, 7., 19. in 18. juni potrdimo te zapisnike. Potem pa še nekaj. S skupinami smo se dogovorili, da bomo danes govorili o postopku odobritve um, sredstev v državah OECD. Ta odbor moramo sedaj postaviti v širši kontekst. Augusta je bilo tukaj veliko pomembnih dogodkov na tem področju. Namreč eh, Kalifornijsko um, sodišče je prvič obsodilo Roundup, um, pesticid. In prav zato mislim, da je prav, da se tudi mi sedaj ukvarjamo s tem, še bolj kot pa prej. sicer ne bo to sodna praksa, ki bi bila prenešena iz ZDA v vse Evropo, ampak vseeno mislim, da je prav, da gledamo ta še širši kontekst tudi iz ZDA. Tukaj na vsak način mislim, da moramo pripraviti čim bolj konkretne, ambiciozne predloge, tudi glede protokola za odobritve molekul. In kot rečeno, sedaj zaradi tega sodelovanja med celinami, med Ameriko, Evropo in drugimi, lahko storimo še več, kot pa smo prej. Tukaj imamo tudi um, Bart Stasa in pa Berlinca um, od Zelenih in pa od LSE. To sta dva pročevalca, ki nam bosta tudi pomagala pri našem srečanju. In mislim, da, kot rečeno, je to, o čemer govorimo, globalni problem. In še nekaj, odločili smo se, da bomo povili tri goste iz različnih držav. Ta razprava pred nami je vedno zelo polemična, zato je prav, da primerjamo različne standarde, različne rezultate med državami. Eh, torej, z nami bodo eh, Chris Parker iz Avstralije. Hvala lepa, da ste prišli, gospod eh, Parker. Potem Richard Aqua predstavnik Kanade, tudi vam hvala lepa, da ste prišli in še na začetku smo nameravali eh, tudi povabiti uh, namestnico um, Marie Lelu Carlos, eh, namestnico um, kalifornijskega organa za to področje. No, torej, um, sekretarko sem povabili, ampak na koncu ni um, mogla priti v bistvu smo jo želeli doseči, ampak um, je nismo mogli doseči, oziroma tudi uh, ne bo mogla priti. Tudi nikogar drugega nismo našli iz Kalifornije, ki bi jo nadomeščal. Torej, ona ni mogla priti, um, vmes um, pa niso našli prave um, zamenjave. Je pa tukaj Richard Kikwin iz ZDA, ki bo danes popoldne govoril, gospe in gospodje umestni tudi mora sprožiti postopek posvetovanja z drugimi skupinami. Namreč, ali lahko gospodu Kegvinu damo besedo, ker na začetku on ni bil na predlaganem dnevnem redu, oziroma kot predlagani gost. Zato sem se potem pogovoril s koordinatorji in pa predstavniki skupin in smo prejeli en ugovor od Gueja glede tega modela razprave. Torej, Gue, je uh, potem podal ta ogovor, ampak to je pač del demokracije. Uh, na koncu um, torej bo gospod Kegvin imel besedo in bo lahko govoril kot vsi um, drugi. Torej, razprava potekala normalno. Toliko glede tega poteka srečanja in razprave. Kot rečeno, z današnjim srečanjem upam, da bomo lahko primerjali različne procese po državah torej, um, partnerjih iz uh, OECD. Mislim, da je pomembno, da vsak gost ima zadosti časa, da poda svojo predstavitev, torej na splošno bi vsak 10 minut. Uh, mislim, da veste, kako naj bi potekala razprava. Torej, dobili boste besedo za 10 minut vsak posebej prosim, da se držite časa za govor. Vem, da ni veliko časa, ampak vseeno lepo prosim. Potem naprej pa bom dal besedo dvema soporočevalcema. Gospod Delaje je danes imenoval, um, eh, ila se tukaj na mesto gospod, gospoda Linca in pa gospod Barstas za zelene je tukaj kot soporočevalec. In potem bomo pa šli naprej še na vprašanja in odgovore. Torej, še enkrat potem boste imeli možnost za vprašanja in potem bodo gosti dobili možnost za odgovore. In res prosim, da ko zastavite vprašanje, da usmerite to vprašanje na konkretnega gosta, če se le da. Uh, torej najprej vprašanje ena minuta, potem pa odgovor dve minuti. In če poslanec ne bo zadovoljen z odgovorom, potem lahko dopolni svoje vprašanje uh, še v drugem krogu. Uh, Eh, in potem lahko še seveda eh, gost še enkrat odgovori. Jasno. Potem bomo pa po soporočevalcih eh, prišli na koordinatorje skupin. Ponovno minuta in pa dve minuti za odgovor in potem bomo prešli še na prosto razpravo. Upam, da bomo na tej razpravi izvedeli kaj novega, tako da bomo lahko naredili korak naprej v našem skupnem delu pri pripravi poročila. In upam, da bo to poročilo čim bolj veliko potezno, kajti izzivi pred nami so kar veliki, predvsem glede zdravja ljudi. No, po teh uvodnih besedah pa predlagam, da kar začnemo, da ne bomo izgubili časa in um, predajam vam besedo gospod Chris Parker, avstralski organ, generalni direktor. Lepo prosim, 10 minut. Lahko predstavite svoj protokol oziroma proces v Avstraliji za to področje. Gospod Parker, beseda vaša. Thank you, Chair. Hvala za besedo. V Avstraliji imamo posebno schemo, ki ureja kemikalije, ki se uporabljajo v kmetijstvu in veterini. Imamo poseben urad, ki je neodvisen in se ukvarja v zvezi z odobritvijo in registracijo pesticidov. Vse pa je povezano z registracijo in proizvodnjo vse do same prodaje. Imamo tudi mehanizem za nadzor, ko so pesticidi že dani na trg, tako da zagotovimo njihovo varnost. Naša vlada sodeluje tudi z ostalimi uh, na zvezdni ravni, tako da je vse zelo dobro usklajeno, vse pa je pokrito tudi v zvezi z hrambo pesticidov. Moram pa povedati, da na takšen način tudi podpiramo naše kmetijstvo, hočemo imeti varno kmetijstvo. ki spoštuje dobrobit živali in okolja. Vse temelji na znanosti in na tveganju. Proizvodi, ki jih urejamo, so nevarni. Gre za pesticide, herbicide in ostale kemikalije. Njihov namen je seveda, da bi zaščitili naše pridelke in živali pred škodljivci. Kot sem že prej dejal, imamo zakonodajo, oceno tveganja. Vse to pa nam pomaga, da poskrbimo za to, da se proizvodi uporabljajo na varen način in da ne škodujejo sami trgovinski izmenjavi. Poleg tega pa seveda imamo različne mehanizme, s katerimi ugotavljamo morobitno škodo, ki jo lahko utrpijo tako ljudje, živali in pridelki. In s to oceno pokrivamo samo toksičnost oziroma nevarnost in izpostavljenost pesticidov. Imamo številne ukrepe za ublažitev morebitnih morebitne škode, ki jo povzročajo pesticidi. Če so izpolnjeni vsi pogoji, se potem ta proizvod tudi odobri in da na trg. Seveda naš namen je, da se omili morebitno tveganje in škoda. Avstralija ima seveda odgovoren okvir na tem področju in seveda veš čas si ga želimo še izboljšati. Tukaj pa se dolujemo z industrijo, poštevamo različno dinamične razvoje dogodkov na področju podnebnih sprememb, kot sem že dejal, sodelujemo z industrijo, z vlado in deležnike, poleg tega pa na takšen način hočemo seveda posodobiti, ažurirati našo zakonodajo in poskrbeti za to, da bo vse prožno. Naš namen je seveda, da zaščitimo okolje, ljudi in živali. Kemikalije igra zelo pomembno vlogo v našem gospodarstvu, zlasti v kmetijstvu. Ogromno jih uvažamo, poleg tega pa tudi izvažamo ogromno kmetijskih pridelkov. 3,5 milijard evrov smo zaslužili na takšen način v letu 2016. Poleg tega pa je to industrija, ki pri sami proizvodnji zaposluje ogromno število ljudi, tako posredno in neposredno. Tukaj imamo recimo v mislih tudi ljudi, ki jih zaposlujemo na področju varstva pridelkov. V Avstraliji je seveda ogromno popraševanja po varnih pesticidih in zato moramo mi biti odgovorni in moramo seveda podpirati varne inovacije na področju kmetijstva. Sodelujemo tudi z ostalimi državami, hočemo seveda prevzeti določen del premena glede samih tveganj, podpiramo pa tudi produktivno kmetijstvo. Poleg tega seveda sodelujemo v skupnem globalnem pregledu z ostalimi državami, članicami. Tukaj sodelujemo z znanstveniki iz Nove Zelandije in Kanade. Z njimi smo skupaj v letu 2016 opravili prvi pregled pesticidov. Poleg tega pa spodbujamo tudi uporabo mednarodnih ocen in podatkov tudi v Avstraliji v letu 2017 in 2018 pa je naš urad uporabljal vse te ocene in podatke za to, da smo sprejeli ustrezne odločitve glede vlog za odobritev pesticidov. S tem delom bomo nadaljevali, s tem, da bomo tudi obrali bolj proaktiven pristop. Tukaj tudi prosimo vse vlagatelje, da pri svojih vlogah upoštevajo tudi mednarodne ocene in podatke. Ko sem že prej dejal, sodelujemo tudi z ostalimi mednarodnimi organizacijami, med njimi OECD, tako da bi skupaj z njimi dosegli mednarodno harmonizacijo. Vsi vemo, da škodljivci ne spoštujejo meja, škodujejo živalim, škodujejo našim pridelkom. Res je, da je Avstralija zaradi svoje oddaljenosti v zelo ugodnem položaju in ni tako izpostavljena številnim škodljivcem, kakor ostale države članice Evropske unije oziroma ostale države, ampak vseeno je naš namen tudi, da zaščitimo ljudi in živali pred morebitnimi škodljivci. Dejal sem že prej, da sodelujemo na mednarodni ravni, vse temelji pa na znanosti, na dokazih in na analizi tvegan. Najlepša hvala. Merci. Merci a euh, vous de vo... Hvala lepa. Hvala lepa tudi, da ste se držali časa za govor. Sedaj pa Rišar Lakoa, uh, Kanadska agencija, lepo prosim, in tudi vas, da se držali časa za govor. Ehm, torej prosim, da držite čas z govorim, pa vam dam besedo. Much, hvala za besedo, hvala, da ste me povabili na vaše zasedanje, tako da vam lahko nekaj povem, kako rejamo pesticide v Kanadi. Prehajam iz agencije, ki spada pod Ministrstvo za zdravje. In naša naloga je, da zaščitimo zdravje ljudi in okolje. In seveda naš pristop temelji na tej nalogi. Imamo poseben zakonodajni akt, ki ureja naše delo na tem področju. In samo odobreni pesticidi za to zakonodajo se lahko proizvajajo, izvažajo oziroma uvažajo v Kanadi. Imamo pa tudi številna ozemlja in pokrajine z svojimi sistemi in njihov namen je, da dosledno zaščitijo od ljudi in okolje, pokrajine oziroma različna ozemlja v Kanadi lahko imajo tudi strošje pogoje na tem področju. Pri odobritvi upoštevamo seveda oceno tveganja in podobno, kakor ostale države OECD-a morajo vlagatelji predložiti številne znanstvene študije, s katerimi lahko dokažejo, da so ti pesticidi varni. Te študije potrebujemo zlasti za aktivne snovi, potrebujemo pa tudi dodatni nabor podatkov za končne proizvode in to naša agencija tudi ocenjuje na zvezdni ravni, pri tem pa moramo poštevati tudi posebne mednarodne protokole, recimo protokol OECD nas tukaj usmerja. Glede ocene toksičnosti in morebitne izpostavljenosti ljudi ljudi in okolja, na takšen način se potem tudi odločimo, ali se lahko recimo pesticid uporablja na takšen način, da ne škodi okolju in ljudi. Poleg tega pa določamo tudi mejne vrednosti ostankov, ki recimo še lahko ostanejo na pridelkih, ko pride do odobritve potrebujemo še nadaljne nadzore skladno z zakonodajo v Kanadi. Tukaj imam v mislih ciklično ponovno ocenjevanje in presojo vseh registriranih pesticidov. Poleg tega pa morajo tisti, ki jih dajo na trg, spoštovati tudi ustrezno zakonodajo. Recimo lahko se zgodi, da pride do incidentov za škodljivimi učinki na zdravje ljudi in na okolje. Glede same oznake pesticidov, to je zakonodajni pravni dokument, ki seveda vključuje vse informacije za obladovanje tveganj. Sama zakonodaja pa seveda še ne zagotavlja skladnosti in seveda naš namen je tudi, da umilimo in zmanjšamo soštevilo kršitev, zato imamo seveda številne ukrepe in izvajamo tudi programe za spoštovanje skladnosti, vse temelji pa na spremljanju in nadzoru. Poleg tega naša agencija tukaj sodeluje tudi z znanstveno skupnostjo, mrežimo se skupaj z ostalimi regulatorji v okviru OECD, sodelujemo tudi z EFSO, državami članicami Evropske unije, na nazadnje pa sodelujemo tudi v okviru kodeksa alimentarijusa in OECD-ja, tako da skupaj z ostalimi mednarodnimi partnerji dosežemo harmonizacijo različnih protokolov. Je pa res, da pri ponovni oceni upoštevamo nove dokaze, tukaj imamo v mislih zlasti aktivne snovi, ponovne ocene so zahtevane vsakih 15 let. Potrebujemo pa še dodatne preglede, s katerimi seveda določimo dodatno sprejemljivost pesticidov, ki so dani na trge. Pa res, da pri tem upoštevamo tudi odločitve ostalih držav, članic OECD-a glede morebitnih prepovedanih aktivnih snovi. Lagatelji morajo seveda naši agenciji predložiti vse podatke o morebitnih incidentih, ki so jih povzročili pesticidi v zvezi z zdravjem ljudi in okoljem, tako da lahko potem seveda sprememo morebitne popravljalne ukrepe. Je pa res, da sodelujemo tudi z javnostjo, vse je objavljeno, tukaj imam zlasti v mislih naše ocene tveganja in preden se dokončno odločimo, upoštevamo vse pripombe, ki smo jih prijeli v okviru tega javnega posveta. Poleg tega seveda vse te informacije objavimo, objavimo tudi, kako smo jih upoštevali v naši končni odločitvi. Vsi podatki iz preizkusov, ki jih pa prejmejo, pa so tudi sestavni del same odobritve in če kdo hoče vse to preveriti, lahko to stori tudi potem, ko je dovoljenje za odobritev že podeljeno. Kot sem že dejal, sodelujemo na mednarodni ravni. Naš model urejanja pesticidov temelji na sodelovanju z Avstralijo, Evropsko unijo in ZDA, pa tudi z EFSO. Na takšen način lahko skupaj igramo pomembno vlogo za skupni pregled pesticidov. Vem, da smo z vsemi različnimi partnerji dosegli številne izkušnje, zlasti na področju globalnega skupnega pregleda in dosegli harmonizacijo. Na takšen način smo tudi okrepili zaupanje naših državljanov v uporabo pesticidov. Hvala za vašo pozornost in potem bom tudi z veseljem odgovoril na vaša morebitna vprašanja. Hvala lepa, gospod Okva. Gospod eh, Kekvin, preden vam dam besedo, naj še enkrat podarim, kako so stvari potekale torej v bistvu nadomeščate svojo kolegico iz uh, Kalifornije, torej zelo na hitro ste prišli sem, res lepo, hvala lepa. Torej, vemo, kakšen sistem, ameriški sistem. Um, torej, želim se vam zahvaliti kot predstavniku ZDA, pa tudi vam osebno bi se želel uh, zahvaliti, ker vem, da ni bilo ravno enostavno priti sem tako zelo na hitro. Res hvala lepa, da ste prišli sem da se tukaj na voljo. Torej, in sedaj vam predajam besedo, gospod Kegan. Hvala za besedo. Predsedujoči, hvala za te tople besede. Res sem vesel, da sem tukaj in tudi vem, da bi moja kolegica želela biti tukaj, ampak ni mogla priti zaradi drugih obveznosti. Podobno, kakor ova kolega tako iz Avstralije in Kanade, imamo tudi mi poseben pristop za obladovanje tvegan, imamo znanstven in pravni pristop, ki temelji na tem, da zaščitimo okolje in ljudi, vse temelji pa na oceni tveganja. Naš regulatorni proces temelji na dveh zakonodajnih aktih. Prvi temelji na meni vrednosti ostankov, tako poskrbimo tudi za to, da ko se to določi, obstaja gotovost, da ne bo prišlo do škode, ki bi izhajala iz izpostavljenosti temu pesticidu, kadar pa se proizvod odobri tudi za uporabo v kmetijstvu, moramo poskrbeti za to, da je ta uporaba skladna z oznako in da ne bo povzročila nepotrebnih negativnih učinkov ljudem in okolju. Moram tudi povedati, da uporabljamo tukaj pristope za fitofarmacevtska sredstva, pa tudi za proizvode, ki jih se uporabljajo v bolnici, s katerimi nadzorujemo uh, in čistimo. Poleg tega vse uporabljamo tudi na področju, na področju uh, obladovanja različnih bolezni, recimo malarije. Uporabljamo te pristope tudi v povezavi z biopesticidi, kajti vsi vemo, da tukaj potrebujemo širši nabor programov nadzora. Vse pa temelji na oceni tveganja, ocenjujemo nevarnost, toksičnost in izpostavljenost. In kombinacija vseh teh elementov potem privede do morebitnih zakonodajnih odločitev. Oznaka mora biti verodostojna in uporabniki morajo seveda upoštevati oznake in to, kar je napisano na oznaki, se pravi, da potem tudi ustrezno uporabijo pesticide in spoštujejo veljavno zakonodajo. Glede same uporabe pesticidov pa imajo zvezdne države tudi pristojnost, da proučujejo morebitne incidente glede zlorabe pesticidov. Poleg tega imajo še dodatne pristojnosti, sodelujemo pa na zvezdni ravni z FA in z njimi tudi nadzorujemo mene vrednosti ostankov v živilih, tako pač, da lahko dosežemo skladnost in upoštevamo mejne vrednosti ostankov. Tudi potem, ko se pesticid že registrirali, imamo poseben program ponovnega ocenjevanja in s tem programom potem tudi ocenjujemo, ali so proizvodi sploh varni in seveda ta program poteka vsakih 15 let, gre za cikl in v prvem ciklu, ki se bo končal v letu 2022 in v tem ciklu, kot sem že dejal, bomo ocenili okrog 700 pesticidov. Seveda, vodi nas pa preglednost. Ko dobimo vlogo za registracijo nove aktivne snovi, potem se objavimo na spletni strani tako, da je vse pregledno in preden se odločimo o odobritvi, potem objavimo tudi oceno tveganja in imamo tudi javno posvetovanje glede menjih vrednosti ostankov v hrani. Tudi tukaj imamo javni posvet, preden se odločimo o tem, ali bomo odobrili dovoljenje za uporabo teh kemikalij. Imamo pa seveda več možnosti za to, da lahko javnost aktivno sodeluje v sami ponovni oceni javnost spodbujamo, da kaj pove o naših podatkih, ki jih uporabljamo glede same odobritve pesticidov. Vse to potrebujemo pri ponovni oceni v sami fazi ocene tveganja, pa tudi sodelujemo z javnostjo. In seveda njihov feedback je pomemben za našo dokončno odločitev. Sodelujemo pa tudi z deležniki veliko krat se bomo posvetovali z dvema svetovalnima odboroma, tako da bomo lahko izboljšali tudi naše znanstvene in politične metode. Imamo seveda številne deležnike, ki so zastopani v teh dveh odborih in med temi deležniki so tudi predstavniki vlagateljev, predstavniki vlade in industrije. Poseben svetovalni odbor pa nam tudi pomaga pri tem, da upoštevamo najboljše znanstvene podatke in dokaze na tem področju. Sodelovanje pa seveda najbolj pomembno zlasti glede odobritve pesticidov. Sodelujemo z OECD-jem in tudi na dvostranske ravni za Kanado, recimo v zadnjih 25 letih. In za Kanado smo na takšen način potem tudi lahko izboljšali proces, ki sedaj velja v ZDA. Poleg tega pa sedaj sodelujemo tudi z ostalimi zvezdnimi državami, recimo za Kalifornijo. In ta proces seveda tudi izboljša samo kakovost znanstvenih podatkov, ki jih potrebujemo pri odobritvi in pri dovoljenih. Najlepše hvala. Merci, merci à vous, monsieur. Hvala, gospod Kekvin. Hvala vsem trim za predstavitve. Sedaj pa gremo kar naprej. Bomo začeli z razpravo. Anželik Delaje, ILS, vi ste prvi, torej kot uh, eh, soporočevalka, oziroma predstavnica, um, kolega. Ja, kolega danes ni mogel priti, Linc, kolega Linc je moral priti, zato me je prosil, da ga zamenjam. Torej, po teh predstavitvah bi dodala dve stvari. Najprej hvala lepa vsem tri govorcem. Um, poznam uh, slijska znanstvenika, ki se bori proti glifosatu in dejal, da ima EU enega izmed strožjih postopkov za dobritev farmacijskih sredstev. Napak vse nam bi lahko še kaj izboljšali tukaj v Evropi in me zanima, kaj um, so med praksami, ki ste jih uh, našteli iz svojih držav, um, najboljše prakse in katere prakse bi lahko EU prevzela oziroma bi se navdihovala, zgledovala po teh vaših praksah. Potem pa še vprašanje za ameriška predstavnika. Um, žal nam je seveda, da me, kalifornijska kolegica ni mogla priti. V Kaliforniji gotovo ima enega izmed strožjih um, sistemov, torej je strožji kot pa nasplošno ameriški. Zato me zanima, kaj, zakaj je ta razlika med kalifornijskim in ameriškim sistemom, zakaj je kalifornijski sistem tako zelo poseben. In ali bi se lahko tudi v Evropi zgledovali po kalifornijskem sistemu, tako da bi lahko v Evropi stvari še zboljšali? Hvala. Hvala lepa, gospod Kegvin. Uh, mislim, da je to vprašanje um, se nanašalo na vas. Um, Hvala lepa za vaše vprašanje. najboljše prakse pri našem postopku evalvacije eh, je to, da v ta postopek vključujemo tudi javnost, pokažemo jim naše delo, podrobno pokažemo naše ocene in vabimo tudi k kritikam teh naših ocen. Kritika, ki jo dobimo strani udeleženih strani, nam pomaga pri naših regulatornih odločitvah. Kar se tiče vloge Kalifornije, tudi Kalifornija uporablja pristop, ki temeli na tveganjih. V skladu za njihovo državno zakonodajo pripravijo drugi pregled potem, ko je sprejeta odločitev na zvezdni ravni o registraciji nekega pesticida pogosto pridejo v Kaliforniji do podobne ocene tveganja, kot eh, je bila ta podana na nacionalni ravni. Eh, ampak pač zaradi njihovih geografskih značilnosti potrebujejo eh, takšne dodatne ocene. Merci. Hvala. Glede prvega vprašanja, um, boste šli po vrstnem redu? Uh, gospod park morda prvi um, um, Gospod predsedujoči, mi nismo ocenjevali neodvisnosti sistema Evropske unije. Ni naša naloga, da vam govorimo, kako naj urejate vaše sisteme. Z veseljem bom kaj več povedal o avstralskem sistemu, če vas to zanima. Ni pa moja naloga, da dajem na svet Evropske unije o tem, kako naj uh, uredite svoje sisteme. Eh, no, ena izmed prednosti našega sistema je ta, da temelji na analizi tvega, na znanosti in mislim, da z tem eh, prispevamo tudi k boljšemu zakonodajnemu postopku. Okay. Hvala, gospod Okva. Thank you, uh, thank you, Hvala, gospod eh, predsedujoči, hvala za vprašanje. Tako kot kolega iz Avstralije, res ne morem primerjati naših sistemov in ne morem govoriti o tem, kako bi vi lahko izboljšali svoje sisteme. Lahko pa podam nekaj opask. Uh, v zadnjih desetletjih so Kanada in pa druge države OECD-a tesno sodelovali z eh, državami Evropske unije pri skupnih znanstvenih pregledih. In jaz sem v tem obdobju opazil, da evropski sistem vključuje visoko stopnjo um, znanstvenosti, um, precej smo usklajeni. Ugotovil, ugotovil sem, da podobne države sodelujejo na enak način eh, med seboj, da pridejo do podobnih ocen tvegan in res se mi je zdelo, da so vsi, ki so bili upleteni v ta proces, eh, močno usposobljeni in da imajo vso potrebno strokovno znanje. Gospod Kegmin, prvo vprašanje. Gospod predsedujoč, mislim, da sem že odgovoril. Donc, monsieur Stas. Oui, de cela, gospod Stas. Hvala. Eh, vsem gostam se zahvaljujem za prispevke. Imam pa specifično vprašanje za predstavnika Agencije za zaščito okolja. 10. avgusta je Zvezdno sodišče odločilo, da Trumpova vlada ogroža javno zdravje, saj eh, ohranja insekticid klorperifos na trgu. Kljub temu, da je veliko znanstvenih eh, preiskav pokazalo, da lahko tudi majhne količine škodijo možganom dojenčkov, sodišče v San Francisku je odločilo, da je treba klorperifos umakniti iz prodaje v 60 dneh. Obamova administracija oktobra 2015 predlagala prepoved uporabe pesticidov za eh, namene pridobivanja hrane, hrane. In to so uh, podprli tudi številni znanstveniki iz Agencije za varstvo okolja. To je bilo zapisano tudi v memu o oceni tveganja. No, kmalo potem, ko je prišel na oblast Donald Trump, so pa administratori agencije objavili, da tiste raziskave, ki so pokazale, da je ta insekticid eh, škodljiv, niso bile popolne, da so bile pomankljive. In to so objavili uh, po srečanjih z dvema izvršnjima direktorjema, ki so jim, mor, ki so jim menda napisali ček za Eh, zelo velik znesek za inauguracijo Donalda Trumpa. Zato vas sprašujem, kako neodvisna je vaša agencija za varstvo okolja, če spremenijo stališče, ko um, na oblast pride nov predsednik oziroma če lahko na njo vplivajo lobisti iz industrije. Merci, monsieur Stas. Hvala, gospod Stas. Uh, prosim. Hvala za vaše vprašanje. Eh, ameriški sistem temelji na oceni tvegan. Dobili smo celo vrsto pripomp, eh, da bi eh, revidirali odločitev o glifosatu, oprostite, glifosatu. Nekateri so želeli prepovedati to snov, drugi ne. Preučili bomo vse pripombe, ki so bile uložene. Vi ste omenili tudi nedavno sodbo iz Kalifornije. Mi preučujemo to sodbo sodišča in se odločamo o tem, kakšni bodo naši naslednji koraki. Kako se bomo odvali na to odločitev sodišča? Uh, no, naj se popravim, rekel sem glifosat, mislil pa sem klorperifos.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 Namreč gre za navskrižje interesov. Nek specifični primer, verjetno poznate ta primer. Jess Rowland, znanstveniki so, so sodelovali kot opazovalci med postopkom posvetovanja, ki ga je izvajala EFSA v času odločitve, sprejmanja odločitve o avtorizaciji glifosata. No, kasneje so se v Monsantovih dokumentih pojavili dokumenti gospoda Rowlansa in ti so pokazali, da je on imel neprimeren odnos z industrijo. Očitno je tukaj šlo za močen eh, oziroma očiten primer na vzkrižje interesov. Zato vas sprašujem, kako je možno, da je bil znanstvenik kot gospod eh, Rowland imenovan za uh, uradnega opazovalca iz Ameriške agencije za varstvo okolja. Uh, ste vedeli, kakšne so njegove povezave z industrijo ali tega niste vedeli? Kako se je lahko to zgodilo? Ali imate kakšen mehanizem, s katerim bi se lahko v prihodnosti izognili takšnim situacijam? Kako se je lahko to zgodilo? In kakšne so bile posledice za gospoda Lovlanca? Um, Hvala za vaše vprašanje. Jaz se dr. Rolanda poznam že zelo dolgo. In no, on več ni zaposlen na Ameriški agenciji za varstvo okolja. On se je pred nekaj leti upokojil po letih odličnega služanja. No, eh, vse vsi visoki, zap, visoki uradniki morajo stalno objavljati izjave o finančnih interesih, zato da zagotovimo, da ni nobenega navskrižja interesov. Ehm, poleg tega morajo vsi zaposleni v programu za pesticide ehm, zavezani temu, da nimajo finančnih interesov v industriji pesticidov temu se redno zavežejo. Kar se tiče znanstvene integritete, pa je to temelj našega dela. Mi naše osebje redno usposabljamo, usposabljamo jih tudi, ko gre za preglednost in pa znanstveno integriteto pri vseh naših postopkih. Imamo postopke, eh, s katerimi lahko pregledamo razno razne pritožbe glede pomankljive integritete naših zaposlenih in če je to potrebno, ukrepamo. Tako da na naše znanstvene raziskave nikako ne more biti nobenega zunanjega vpliva. Yes, uh, thank you. Uh, any any comments on that? Uh, uh, uh... Pavel, eh, imaš še kakšen komentar v zvezi z dokumenti oziroma elektronsko pošto gospoda Rowlandsa? Emails, so I... Jaz te elektronske pošte nisem videl, tako da ne morem odgovoriti na to vprašanje. Ok, merci. Um... Redu, hvala. Gospa McIntyre, ekra. Uh, thank you, Chair. Hvala. Imam vprašanje za gospoda Parkerja. Poslali smo vam pisna vprašanja v zvezi z <clears throat> razmerjem med javnim in zasebnim financiranjem znanstvenih raziskav. Želim pojasnila v zvezi z nekaterimi odgovori. Ali menite, da je zasebno financiranje znanstvenih raziskav uh, samo po sebi problem oziroma da to predstavlja konflikt? In uh, ko gre za javno financiranje raziskav v Evropski uniji. Razen teh koristi tako imenovanega brezplačnega raziskovanja, ki ste ga omedili v vaših odgovorih, vas sprašujem, ali se vam zdi, da bi uh, v primeru javnega financiranja to pokazalo drugačne rezultate oziroma bi rezultati ostali enaki. Gospod Parker, hvala za vaše vprašanje. Mi menimo, da morajo vlagatelji nam dokazati, da so proizvodi varni in učinkoviti. Naše mnenje je, da je to njihova odgovornost in da zato morajo zato tudi prevzeti stroške, saj želijo oni eh, sodelovati na trgu v Avstraliji. Zato morajo oni dati na razpolago znanstvene dokaze, ki so potrebni za to, da mi registriramo nek proizvod. Naša naloga je, da zagotovimo, da imamo visoko kakovostne znanstvenike, ki so potem lahko, ki lahko potem preučijo te informacije in na podlagi eh, teh um, raziskav in eh, analize tveganja sprejmejo odločitev. I... Gospa McClintyre, pod vprašanje. Ja, uh, če smem še malo povrtati. Tako se bom izrazila. Če bi se Evropska unija odločila, da bo javno financirala vse raziskave, namesto da bi uh, imeli za to zasebno financiranje, bi zaradi tega uh, bolj zaupali verodostojnosti rezultatov? Ja, to, kako Evropska unija pride do znanstvenih informacij, zato registrira svoje proizvode, je res stvar Evropske unije. Jaz ne bom podajal svojih vrednostnih ocen o tem. Podarjam samo to, da je naš. Um, da je naša naloga, naloga regulatorjev, to, da imamo vzpostavljen učinkovit postopek, s pomočjo katerega lahko ugotovimo, ali je nek proizvod varen ali ne. Eh, ne vem, zakaj me sprašujete o tem, kakšno financiranje bi bilo bolje. Eh, res ni moje mesto, da tukaj podajam nekakšne urednostne sodbe. Hvala. Um, gospa Riz, um, ehm, oziroma ne, gospa Omac, na mesto nje. Uh, Hvala lepa gostom za predstavitve. Ko vas, plaš, ko vas poslušam, je jasno, da vaš pristop temeli bolj na tveganjih, kot pa na um, nevarnostih. Imam vprašanje za avstralskega predsednika. Eden izmed kriterijev, ki ste jih omenili, je tudi trgovina. Če Eh, lahko nek produkt uh, izkrivi trg v Avstraliji, uh, torej nek, nek proizvod, ki pride iz tretje države, ga lahko Avstralija prepove. Bi to naredili tudi v primeru glifosata, če bi želeli tega izvažati iz Evropske unije v Avstralijo in pa še v zvezi z testi toksičnosti. Uh, če ugotovite, da je nek izdelek toksičen, na kakšen način potem iščete alternative za ta izdelek? Um, um, IPVMI... Hvala. Naša naloga je, da določamo mejne urednosti ostankov za proizvode, ki prihajajo v Evropski uniji. Mi smo regulator, smo neodvisni od, eh, od Ministrstva za kmetijstvo. oni pa morajo um, biti odgovorni za certifikacijo proizvodov, ki prihajajo iz tretjih držav. Ok, merci. Ok, hvala. Ste zadovoljni? Ok. Še eno vprašanje. But, but I don't think I got an answer on my second question. Mislim, da nisem dobila odgovora na drugo vprašanje. Uh, gospod predsednik, jaz sem slišal obe vprašanji in mislim, da sem na obe odgovoril. Mislim, da ste spraševali tudi v zvezi z postopki za zmanjšanje testiranja toksičnosti proizvodih na živalih. Eh, no, eh, ZDA je že začela z eh, postopki testiranja, kjer ne uporabljamo živali. Ehm, imamo metode testiranja toksičnosti, ki ne potekajo na živalih in pri tem prav tako uh, izpolnjujemo vse kriterije, ki so potrebni za testiranje toksičnosti. Uh, uh, no, tudi Kanada meni, da za določene proizvode, za določene učinkovite. Učinkovine potrebujemo testiranje na mladih živali, zato da lahko res preverimo njihovo toksičnost. No, ampak tudi mi skušamo uporabljati alternative testiranju na živalih, kjer je to možno. Ne, dosegli smo že kar nekaj napredka in smo del mednarodnih prizadevanj za to, da bi čim manj proizvodov bilo testiranih na živali.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 approach gebruikt, maar toch bij uw antwoord over glyfosaat. En... Rekli ste, da vaš pristop temelji na analizi nevarnih snovi, ampak ko gre za glifosat, ste se odločili za pristop, za pristop, ki temelji na tveganih. Zanima me pojasnilo v zvezi s tem. In pa za EPA, kaj menite o, um, tes, o preizkusih um, Monsanta v Kaliforniji? Govorili ste o glifosatu, ampak ali lahko nekaj več poveste o tem? Uh, Eh, kaj boste naredili sedaj po uh, tej sodbi o glifosatu? Boste spremenili svoje postopke? Chair, Opravičujem se, gospod uh, predsedujoči, če sem bil nejasen, ko gre za osnovo avstralskega zakonodajnega postopka. Naš pristop ne temelji na nevarnostih, ampak na tveganih. Tako da se opravičujem, če nisem bil dovolj jasen v moji predstavitvi. Madame Azegam, vous voulez compléter Chien, euh, Claude Poda. But I still are waiting for the answer from the EPA. Nisem dobil odgovora strani EPA. From the US perspective. Z vidika ZDA naj povem, da smo nedavno končali javno posvetovanje v zvezi s tem, kako bi naj uh, pripravili eh, ocene tvegan za glifosat. Eh, če daj pregledujemo te um, informacije in uh, načrtujemo, da bomo po tem pregledu sprejeli odločitev konec leta 2018 ali pa v začetku leta 2019. Kar se tiče tožbe, ki ste jo omenili, to je bila zasebna tožba in uh, ameriška vlada ni bila uh, ena izmed strani v tej tožbi. Tako da naša vlada res ne more komentirati zasebnih tožb. Not, uh, Žal mi je, rekli ste, da niste del tega procesa, ampak. Tokrat se je prvič zgodilo, da je bilo ugotovljeno, da je Monsanto odgovoren, kriv uh, za um, bolezen, ki se je pojavila pri osebi, ki je uporabila glifosat, torej šlo je za obolelega za rakom. Morda Monsanto ni, morda vlada ni neposredno uh, udeležena v tej sodbi, ampak uh, sigurno imate kakšno mnenje o uporabi glifosata v ZDA ali ne. Ja, povedal sem, da smo ravno končali posvetovanja v zvezi s tem, sedaj bomo sprejeli odločitev, ki temeli na analizi tvegan in uh, sedaj smo v fazi, ko ocenjujemo pripombe, ki smo jih dobili na podlagi tega javnega posvetovanja. In uh, po preučitvi vseh teh pripomb se bomo odločili za ustrezen pristop k upravljanju tvegan v zvezi z glifosatom. Hvala, gospod Pedicini in FDD. Grazie, presidente. Eh, io ho una domanda che credo possa essere considerata. Hvala. Imam vprašanje za vse tri govornike. Zahvaljujem se vam, da ste tukaj. poslanec govori o substanci, za katero je bilo ugotovljeno, da je eh, rakotvorna, torej gre za glifosat, obstaja več kot 50 formul eh, glifosata ehm, in pravzaprav v Evropski uniji imamo postopek ocene končnega pripravka. Eh, skratka, ne gre samo za učinkovine same, ampak gre za formule oziroma pripravke. Kakšen je vaš pristop pri učinkovinah oziroma formulah, katere snovi vse ocenite za to, da pridete do neke odločitve oziroma sklepa? Torej, ali ocenite tudi končni proizvod ali samo njegove učinkovine? To je zelo pomembno, kaj ti velik del populacije je tukaj izpostavljen tveganju. Zato želimo zagotoviti varnost. Imate vi zagotovila za to varnost ali ne? Hvala, mislim, da to vprašanje velja za vse tri goste. Ne vem, kdo bo začel, gospod Parker. Ja. Uh, uh, Hvala. Kot smo povedali že v naših odgovorih, je postopek tak, da registriramo aktivno učinkovino v prvi stopni, na to pa registriramo pripravek, formula. Torej, vsak posamični pripravek eh, vsake kemijske snovi, ki je na trgu v Avstraliji, je bil podvržen temu postopku. Tako da Mi smo prepričani, da smo preučili vsak posamični proizvod, ki je na trgu, in pa tudi vsako posamično učinkovino, ki je na trgu v Avstraliji. Torej, to velja za vse um, proizvode in za vse for, formule, oziroma formulate. Da. Uh, Chair, Canada, a... Gospod predsedujoči, tudi v Kanadi imamo postopek ocene tveganja, kjer najprej ocenjujemo aktivno učinkovino oziroma njeno odobritev, ocenjujemo pa tudi formule oziroma sestavine končnih proizvodov. Z skupkom preiskav preučimo, ali določene formule, ki so v pripravkih, lahko predstavljajo tveganje ali ne. Imamo tudi seznam snovi, eh, ki niso dopustne v naših proizvodih, saj vemo, da so te snovi zelo nevarne. Hvala, gospod predsednik. Postopek v ZDA je podoben temu v Kanadi in pa v Avstraliji. Mi imamo analize tvegan, tako ko gre za posamične učinkovine in ko gre za uh, sestavljene proizvode. Eh, skratka, vsak uh, vsako novo formulo ocenimo v eh, ustaljenem postopku registracije. Okredo, euh, potem pa gospod Majer, NF, ga ni? Ok. Sedaj pa koordinatori. Anželik Delej, LS. Um, še drugič. Ja, sedaj pa v drugi vlogi, sedaj sem pa tukaj kot koordinatorka LS. -a imam dve vprašanje. Kot prvo, kakšen previdnostni ukrep lahko predlagate v OECD uh, glede tega vprašanja, um, s katerim se sedaj ukvarjamo odboru? Ali bi lahko, naprimer, našteli um, nekatere države, oziroma, če bi lahko rekli, da se države OECD držijo istih standardov, zato ker imamo tudi prosto trgovino in podobno. In potem drugo vprašanje v vaših predstavitvah sem eh, slišal veliko o definiciji tveganja, tveganja, ki je spremljivo ali pa nespremljivo. Ampak ne vem, če sem čisto dobro vse to razumela glede tveganj. Torej bi lahko prosim še enkrat povedali, kaj točno pomeni opredelitev nespremljivega tveganja. Hvala lepa, uh, gospod Pakr. Um, gospod predsednik, prosim, da gospodela je ponovi svoje vprašanje. No, uh, ko gre za oceno tveganja, ugotovimo, da je neka snov nevarna, če tega ne moremo odpraviti z drugačnimi ukrepi. Če torej gre za neko snov, uh, Eh, kjer ne moremo imeti ukrepov za blažitev tvegan, zato da bi ta snov postala varna, potem je ne moremo registrirati v Avstraliji. Uh, uh, Hvala. Kar se tiče prvega vprašanja o standardih. Mi sodelujemo pri um, standardih, eh, ki so določeni glede mejnih urednosti ostankov, ehm, ko gre za ocene varnosti prehrane. To temelji na oceni tveganja. Eh, tukaj analiziramo možne učinke na zdravje. No, kar se pa tiče nespremljivih tvegan, strinjam se z kolegom iz Avstralije. To so pač tveganja, ki jih ne moremo ublažiti. Tukaj obstajajo tudi določene mednarodne norme. Eh, glede tega, katera tveganja so spremljiva in katera ne. Določeni tipi tveganj uh, so lahko zanemrljivi, recimo pri ocenah rakotvornosti. Pogosto uporabljamo recimo raven tveganja ena proti milijon. Uh, ki se potem, potem lahko še smatra za spremljivo. Hvala lepa. Tudi v ZDA so naši postopki podobni. Nimam česa dodati k temu. Merci. Donc, Pavel. Hvala. Pavel Poc. Uh, eh, SND. Eh, eh, Hvala, gospod predsednik. moram reči, da se mi ta situacija zdi nekoliko smešna. E, tukaj imamo uh, predstavnike štirih organov, ki uh, so avtorizirale glifosat. Sedaj pa imamo kontradiktorno sodbo sodišča, ki pravi, da ta snov povzroča raka in eh, to pomeni hude finančne posledice za proizvajalce. In zato sprašujem, kako je to možno? Kako lahko to komentirate? Vi ste avtorizirali nekaj, za kar je eh, sodišče ugotovilo, da je nevarna snov. Kako je to možno? Um, chair, I'm happy to provide an answer. Um, uh, gospod predsednik, lahko podam odgovor. Kakor sem uh, povedal že v svoji predstavitvi in pa v odgovorih na vaša vprašanja, je uh, sistem v Avstraliji takšen, da temelji na tveganjih, ne, ne temelji pa na pravnem sistemu, na ameriškem pravnem sistemu. Um, Chair, Gospod predsednik, kar se tiče glifosata. In v zvezi z to sodbo v Kaliforniji, mi nismo revidirali te odločitve, te sodbe, tega tudi ponavadi ne počnemo. To je sodba, ki je bila sprejeta v neki drugi jurisdikciji in to ni del naše analize tvegan. Ko gre za glifosat, smo pripravili obširno znanstveno oceno tvegan. Ta ocena trajala več let, preučili smo na tisoče študij in prišli smo do zaključka, da uh, so tveganja pri glifosatu pač takšna, da uh, so lahko spremljiva. Uh, zato smo sprejeli to odločitev. Če uh, kakšna sodba sodišča temeli na novih znanstvenih dokazih, ki jih do sedaj nismo poznali, bi te vsekakor upoštevali in bi preučili, ali je treba ukrepati na podlagi teh novih znanstvenih dokazov. Ampak uh, kolikor jaz vem, nekih teh novih eh, znanstvenih dognan ni, tako da naša odločitev o glifosatu še naprej stoji. Hvala in pa z vidika uh, naše agencije. Že prej sem povedal, da smo ravno zaključili javno posvetovanje v zvezi z analizo tvegan uh, eh, in to je pač utemeljeno na znanstvenih dognanjih, ki smo jih imeli, ko smo začeli z tem javnim posvetovanjem. Merci. Oui, mais si je veux me permettre de... Voilà, ja, ampak če dovolite, da nekaj še dodam. Uh, Glede, tu vse to gre za vse nas. Ta sodba je marsikaj postavlja pod vprašaj. Torej, slišali smo različne znanstvene dokaze, polemiko z obeh strani. Znanstveno polemiko, to je realna uh, polemika. Potem pa so tukaj še neznanstveni dejavniki. Uh, torej um, pravni dejavniki in podobno, uh, od Monsanta in pa drugih. Skratka, vse svetovne agencije so vključene v to zgodbo, v to problematiko. Mi kot so zakotajalci vemo, da je to pomembno področje za zdravje ljudi. Sveda, hvala za odgovor, ampak gledajte, to, ta sodba velja za vse nas, um, vpliva na vse nas, na agencije, na nas, parlament in vse druge. Torej, to ni neko minorno vprašanje. Tukaj um, seveda bomo videli, kako bo šlo s tem v prihodnosti, ampak gledajte, um, ta osoba potem vpliva na vse, na agencije po celem svetu, tudi na nas, um, kot zakonodajalce, gospod Poc, um, če se prav razumel, torej pravite, da tukaj gre za paradoks, torej nekaj je bilo odobreno, potem pa je bilo v bistvu um, razglašeno za nevarno. In mi smo tukaj v neki, neki na sredi poti, ne vemo čisto točno, kam iti. In gledajte, um, cel proces, cel postopek je potem pod vprašanjem. Kajti, gledajte, tukaj. Um, So tudi strokovnjaki um, in pa znanstveniki v središču celotne zgodbe, tudi glede sodišča. Skratka, imamo dva različna znanstvena pristopa, potem imamo nekoga, ki je proizvedel to molekulo in um, sedaj ni čisto jasno, um, torej, kako je s to rakotvornostjo. Glede, vsi moramo zelo tesno spremljati ta proces. Kajti, kot rečeno, marsikaj ni, ni jasno, niti slučajno. In vsi skupaj mislim, da moramo biti čim bolj odgovorni. Samo tako sem želel podpreti vprašanje gospoda Poca. Sedaj pa gospod Mekentar. To ni bilo sedaj vprašanje, ampak samo želel sem raztolmačiti malce um, vprašanje kolega Pota. Uh, gospod Mekandar, kot koordinatorka, tokrat. Hvala. No, ima vprašanje za vse. Rada bi pojasnila, glede različnih postopkov, uh, ponovne ocene ali pa obnove oziroma podrašovanja. Kako to deluje v praksi? Če imamo umestno podrašovanje odobritve za pet let, naprimer, ali to zahteva praktično analizo, ali pa um, je v bistvu to bolj samo teoretično uh, podaljšano, samo torej na papirju, brez dodatnih ocen. In potem kako je še um, z uh, tem pregledom in pa z znanstveno evaluacijo. Ali je ta krok um, isti? za aktivno učinkovino in pa za posamečen proizvod, ki temelji na aktivni učinkovini. Torej, snovi. Gospod eh, Parker. Torej, ponovno smo se že um, nekako navadili na ta vrstni red, ta krok. Hvala lepa, gospod predsednik. Um, ocenevalni proces v uh, Avstraliji temelji na znanstvenih dognanjih in dokazih, ne opravljamo revalvacije proizvodov. Mi, uh, torej, če včasih dobimo nove znanstvene informacije za nek proizvod, ki smo ga prej že odobrili, registrirali, potem um, začnemo formalni pregled in tudi pri tem novem formalnem pregledu so standardi enako robustni, kot če bi nekdo na novo želel registrirati kemikalijo torej to velja za strupenost, ehm, za kemijo, za različne formulacije. Torej vse to se pravno še enkrat upošteva, če pride do novih znanstvenih dokazov. Enako se pravno še enkrat upošteva tudi evalvacijo zdravja ljudi. Hvala. Um, v Kanadi, kot sem že pripovedal na začetku, imamo nujno obveznost, da se um, vsakih 15 let ponovno ocenjuje vse pesticide, torej ko začnemo to revalvacijo, to pomeni uh, ponovno ocenjevanje aktivne učinkovine, kot tudi vseh končnih proizvodov, ki vključujejo to aktivno učinkovino, uh, upravljanje tveganj ter pa uh, ocena tveganj. Vse to poteka na isti osnovi pri reavaciji, kot tudi na samem začetku, ko naprimer se neko snov da na trg ali pa proizvod da na trg. Hvala lepa, sedaj pa ZDA. Uh, tudi naš pristop, zelo podoben kot uh, ta kanadski. Najprej ocenimo aktivno učinkovino vsakih 15 let, skupaj z vsemi končnimi proizvodi, ki so temu pridruženi. Pri vseh aktivnih učinkovinah ali pa drugih snoveh ima tudi poročilo o škodljivih učinkih, če se pojavijo nove informacije in če je potem možno, da strupenost ali pa izpostavljenost uh, se spremeni, potem bomo oceno napravili znova in potem poskušamo gotoviti, ali ta nova informacija sedaj spremeni naše prejšnje znanstvene sklepe in dognanja. Hvala. Gospa Mekintar, še dodatno vprašanje. Ja, gospod Parker, doktor Parker in pa zadnji govorec, uh, najprej ameriški predstavnik, lepo prosim. Uh, ali bo ta sodba iz Kalifornije pomenila, da boste še enkrat na novo ocenili glifosat? Ali bo to pomenilo revalvacijo, pa še nekaj, gospod Parker? Če bi avstralsko sodišče tako razsodilo, ali bi zaradi takšne sodbe ponovno na novo ocenevali glifosat v Avstraliji, če bi bila ta avstralska sodba? Hvala lepa za to vprašanje. V ZDA trenutno upravljamo revalvacijo, torej ponovno ocenevanje. um, naša prva cena je trenutno zaključena in sedaj na novo revolviramo te informacije in po te oceni, po teh dodatnih komentarjih, eh, posvetovanjih, se bomo odločili, ali bo treba ublažiti tveganja in potem bomo sprejeli tudi morbitne ukrepe za upravljanje tveganj, kot, torej, kot rečeno, ali konec tega leta ali pa na začetku naslednjega leta 2019. Glede glifosata, gospod predsednik zelo podrobno smo pogledali poročilo ter pa znanost, ki je na voljo in se nam ni zdelo, da je bilo zadosti znanstvenih dokazov, da bi sedaj na novo pregledovali glifosate v prihodnosti. Eh, poslanka me je mm, vprašala nekaj zelo hipotetičnega, torej kako bi bilo s tem hipotetičnim sodnim primerom v Avstraliji. No, gledajte, na takšno hipotetično vprašanje res ne morem odgovarjati tukaj. Uh, To je čisto hipotetično in ne bi bilo koristno, da se tukaj se nekaj špekuliram, če pa se to v bistvu v realnosti ni zgodilo. Hvala, gospod Hazekam. Vetrutna proces. Eh, Hvala lepa. No, gledajte, v Evropi ali pa kje drugje, na primer, um, naprimer, ima podobne vloge. Um, dolgo časa smo slišali, da uh, ti proizvodi Monsanta niso bili problematični, da je vse čisto varno, um, torej da ni, ti njihovi proizvodi sploh niso bili problematični, nevarni, tvegani. Ko gre za ponovno dobritve, je prav, da se stvari redno ocenjujejo. Torej, na vsakih 10-15 let ne bi imeli te nove ponovne odobritve in tukaj v mesti pogosto pojavljajo dodatne znanstvene informacije. Freedwatch je nedavno objavil poročilo Evropi glede dodatnih odobritev v EU in govorili so o tem, da so nekateri pesticidi prepogosto in predolgo časa v uporabi v Evropski uniji. Nekateri pesticidi um, so že nevarni, tako se je že ugotovilo, pa še vedno jih niso umaknili z trga. Skratka, kaj želim povedati? Um, postopek se zavlačuje, postopek se podaljšuje. Uh, znanstveniki so naprimer ugotovili, da se že za ogromno snovi Ehm, naprimer ugotovilo, da so nevarne, več kot 2000 eh, postopkov eh, trenutno traja, naprimer že leta 2008 ehm, se je ugotovilo to za 42 snovi, torej nespremljivo, da se stvari tako zločujo. Torej, kako je pa v vaših državah? Ali je problem tudi v premajhni zmogljivosti? Naprimer, če si pogledamo glifosate, tukaj je potem ehm, ogromno proizvodov v Evropi, ali bomo vse to ponovno vsega, pregledovali, ponovno ocenjevali. Mislim, da če bi sedaj eh, ponovno vse to ocenjevali, potem bi imeli tudi premalo človeških virov pa sredstva, da bi vse to ponovno ocenjevali. Torej, ali eh, imate zadosti um, človeških to, virov, torej ljudi in pa sredstva, da vse to ponovno revalvirate v svojih državah ali ne? Hvala. Gospod Parka. Um, torej, kratek odgovor je ne. Naš sistem je sicer nekoliko drugačen kot ameriški in kanadski. Uh, tako kot vzedajamo tudi mi, um, poročanje o škodljivih učinkih, potem lahko vidimo po teh učinkih, ali je treba začeti pregled ali ne. Torej, mi pregledujemo obstoječe kemikalije na trgu, če se pojavijo nove znanstvene dokazi na novo in če se potem postavi pod vprašaj, um, naprimer, uporaba določenega proizvoda. V takšnem primeru obstaja revalvacija. podpredsednik, glede postopkov za revalvacijo kemikali, kot sem dejal, v Kanadi moramo na vsake toliko časa redno ponovno pregledovati te kemikalije in pa snovi. Torej, rekel bi, da ja, um, prepogosto nam manjka ljudi ali pa sredstva, torej vedno se moramo osredotočati na najbolj nujne zadeve, ko ponovno ocenujemo kemikalije naprimer, moramo najprej pregledati, kaj je najbolj smiselno izpostaviti. Torej, vedno se osredotočimo na najbolj problematične snovi. Ta revalvacija starejših kemikalij, torej, ki je že na trgu, to mislim, da gotovo zahteva mednarodno sodelovanje in pa tudi delitev bremena med regulatorji v okviru organizacije OECD oziroma čim bolj globalno. Hvala lepa, gospod predsednik eh, v ZDA je situacija zelo podobna kot um, v Kanadi za vsako aktivno čekovino. Um, naprimer, stvari pregledamo tako, da um, če se pojavijo dodatne informacije, potem bi morda lahko začeli z ponovno evalvacijo. Uh, včasih pri nekaterih snoveh eh, potrebujemo več podatkov kot pa pri drugih, ampak seveda vedno moramo stvari prefiltrirati, torej dajati prioritete temu ali drugemu, kajti sredstev ni zadosti za vse. Ampak na vsak način pa želimo na vsakih 15 let ponovno ocenjevati aktivne učinkovine, ki so najbolj relevantne v snoveh. Um, če dovolite, še eno vprašanje, naj se navežem na kolega. Torej, koliko um, zaposlenih imate v teh agencijah, naprimer, ki se ukvarjajo konkretno s pesticidi, koliko ljudi se ukvarja s tem, tako da približno vemo, um, kako z vašimi agencijami in človeškimi viri v teh agencijah. No, tukaj nima številka, ampak lahko vam jih posredujem. Um, bom posredala, ampak nima tukaj čisto uh, v glavi. Torej, uh, teh številk zaposlenih. Približno ne vem, koliko je zaposlenih, ki delajo na področju pesticidov, ali pa ne vem, koliko jih dela v agenciji, približno more or less, kot pravijo. Okoli 200 uradnikov ima agenciji, 200 zaposlenih, ti opravljajo evalvacije in reevalvacije, torej težko se da ocenijo. Ne vem, 50 odstotkov našega dela um, se nanaša na te revalvacije. Um, nekaj takšnega, ampak um, vam lahko preko veljposlaništva posredujem bolj konkretne številke poznaje. Um, Canada, we, uh, the pest... Agencija za upravljanje uh, tega ima okoli 400 zaposlenih, skoraj da 400. Večina je znanstvenikov, kot je povedal tudi kolega, tudi sam ne vem čisto točno, uh, koliko ljudi dela na evalvacijah in pa reevalvacijah, torej ne vem, kakšni so konkretni odstotki. Ampak torej, um, veliko je tega dela na obeh področjih. In kot rečeno, 15-letni je ta cikl uh, za revalvacijo, potem marsikaj odvisno, koliko je bilo na začetku registriranih učinkovin in potem uh, se to vpliva tudi to na to, koliko zaposlenih se s tem ukvarja. Uh, hvala v agenciji za varovano okolje imamo okoli um, 600 ljudi, ki delajo v tem programu, uh, o katerem sedaj govorimo. Večina je znanstvenikov, ki se ukvarja z uh, ekološkimi tveganji ali pa zdravjem ljudi. Delajo na področju registracij in reevalvacij, kot je povedal kolega iz Avstralije. Nimam konkretnih številk tukaj, tako da bi lahko definitivno rekel, koliko ljudi se ukvarja z registracijo, pa koliko z reevalvacijo. Če odbor um, zanimajo te konkrete številke, potem lahko seveda to posredujem poznaje. Hvala. Hvala lepo, gospod Rivazi. Hvala lepo, gospod predsedujoči. Imam vprašanje. Zelo konkretno vprašanje. Upravljate evalvacije, reevalvacije. Koliko pesticidov ste prepovedali? ali ste prepovedali kakšne pesticide in če že koliko, potem naprej govorite o um, ocenjevanju tveganja in potem govorite o spremljivem tveganju. Prej ste omenili ena na milijon um, oseb, da je to torej, ta stopna tveganja. Um, kakšne so tveganja, ali so ena bolj pomembna kot pa večja kot pa druga? Ne, ali gre za rak kot tveganje, ali gre za um, genotoksične, mutagene dejavnike ali kako. Torej, kaj je spremljivo tveganje, zakaj? V redu je spremljivo tveganje ali pa ne spremljivo tveganje. Um, torej, koliko je na koncu mrtvih, naprimer. In ko ponovno ocenjujete pesticid, potem boste rekli, bomo prepovedali ta pesticid, ampak um, ko bo umrlo, koliko ljudi, to me zanima. Ne, kdaj boste rekli, sedaj pa treba ponovno oceniti ta pesticid ali pa ga treba prepovedati? kakšna mora biti škoda. Pa ti pa še EPA, ja, še um, enkrat. Res mi je žal, da tukaj ni kalifornijske predstavnice. Zakaj? Ker ti ta kalifornijska agencija je dejala, da je glifosat rakotvoren. In ponovno sedaj želimo vsiti potrošnike o tem in želimo, da je tam oznaka, etiketa, torej da se reče potrošniki, uh, Roundup je rakotvoren. Monsanto je potem post, uh, eh, torej, um, to dano sodišče in Monsanto je zmagal, če ni bilo oznake na koncu, nalepke, ampak še vedno. Pa torej, um, tukaj velja, da je glifosat uh, eh, rekotvoren. Torej, tukaj imamo um, Kalifornijsko agencijo, imamo EPA, ki je zvezdna agencija in res me zanima, kakšno stališče um, vaše zvezdne agencije o tem. In še nekaj, res me zanima, kot sem prej rekla, koliko pesticidov, pesticidov ste konkretno prepovedali v praksi. Gospod Parker, prvo vprašanje. No. Ja, smo prepovedali kemikalije, um, kratek odgovor. Ne. In ja, v zadnjih nekaj tednih smo spremljali uporabo nekaterih kemikalij in pa prepovedali nekatere uporabe in torej to delo vse skozi redno poteka. Če želite, vam lahko posedujem specifične številke, ampak tukaj jih nijam. Ampak kratko govor je da, da smo prepovedali kemikalije in to je takoč postopek in nekatere kemikalije so bile prepovedane za nekatere polščine, eh, zaradi nekaterih podatkov, naprimer o živilih ali kaj takšnega. Torej, skratka, to delo vse skozi poteka, da in zelo resno imamo svoje delo. Hvala. Merci. Hvala. Prvo vprašanje. Prvo vprašanje. Nimam um, konkretnih številk glede tega, koliko aktivnih učinkovin smo prepovedali, ampak torej, to počnemo po oceni tvegan in potem zahtevamo postopno um, izključevanja oziroma odpravljanja nekaterih učinkovin. Uh, potem včasih stvari še dodatno omejimo ali pa prepovemo uporabo nekaterih proizvodov um, na določenih polščinah. Uh, pogosto gre za omejitev, naprimer, da se nekaj lahko uporablja v kmetijstvu, ampak ne pa naprimer za potrošnike, kaj takšnega. Takšna omejitev je pogosta. Pa še nekaj. Včasih se nekatere aktivne učinkovine predlagajo za odobritev in um, ta odobritev ne velja vedno, ne gre vedno skozi. Naprimer, okoli 15 odstotkov vlog um, ni zaključenih, ampak vse je pri nas v naši državi. Ampak glede revalvacije, gledajte tukaj, vedno gledamo aktivne učinkovine, snovi, proizvode in po rezultatih ocene tvekan, potem včasih eh, pravimo, da je treba nekaj v celoti odpraviti iz trga, ali pa nekaj ostaja sicer na trgu, ampak z dodatnimi strožjimi omejitvami. Hvala v ZDA. So stvari zelo podobne kot v Avstraliji in pa Kanadi. Nimam tukaj točno številke glede, koliko aktivnih učinkovin smo prepovedali. Dobro bi bilo vedeti, v kakšnem časovnem okviru vas to zanima. Potem, ko opravljamo revalvacije, se včasih zgodi, da se sprejme odločitev, da se naprimer uh, prepove kemikalijo v vseh končnih proizvodih, v vseh uporabah, potem pogosto. Pa se naprimer um, nalepka spremeni ali pa včasih odpravimo nekatere tipe uporab ali pa odpravimo um, poti uporabe. Naprimer, lahko rečemo, um, da se nekaj naprimer, lahko uporablja um, torej, ne po zraku, ne škropljeno, ampak na druge načine ali kaj takšnega. Um, torej, tudi glede poti uporabe, tudi to lahko imamo. Revalvacija bo včasih ugotovila to, da se zahteva dodatne omejitve za označevanje in potem se naprimer, lahko odpravijo nekatere poti uporabe, tipi um, ali pa se lahko tudi prepovedo aktivne čekovine in potem te snovi niso več na voljo na ameriškem trgu. Hvala. E, in ko ste že pri besedi, bi lahko odgovorili še na drugo vprašanje. Kolegice, lepo prosim. Drugo vprašanje. Mislim, da se je nanašalo na specifično zahtevo iz uh, Kalifornije, ki velja ne Ehm, samo za pesticide, ampak za širši nabor snovi, ki so bile kategorizirane v skladu z določimi sistemi revalvacij za različne tipe učinkov. In Zvezdna država Kalifornija ima zahtevo za učinkov torej ne samo pesticidi, ampak za številne snovi. Naprimer, če se ugotovi, da ni kar rekotvorno, potem po zakonodaji izvizne države Kalifornija se objavi nekatere preglesitve, informiranja in te preglesitve so zahtevane po um, zvezdni zakonodaje, torej državi zvezdne države. Um, Naprimer, da se potem podajo informacije um, na oznaki, nalepki, ampak lahko se to napravi tudi na druge načine, torej preko oznak, nalepk ali pa tudi sicer. Hvala. No, gledajte, kaj me preseneča. Če imate v kalifornijski zakonodaji možnost, naprimer, da se, če se pesticid kot vi za rakotvoren, da se to označi, bi bilo to normalno, to je informacija za potrošnika. Ampak, vidite, Monsanto ali pa industrija, naprimer, potem uh, spravi takšno zadevo pred sodišče, torej, da bi prepovedala takšno značevanje. Ne vem, Monsanto očitno sploh ne želi posredovati informacije za potrošnike. Zakonodaja um, Kalifornije je takšna, kot je. Torej, industrija, kot je Monsanto, ne želi spoštovati zakonodaje zvezde države Kalifornije. To želi povedati, kako je to mogoče. In to je res, ne vem, zelo škodljivo tudi za samo demokracijo. To je bila trditev, ne pa vprašanje, kolegica. No, torej. To je očitno bilo pomembno povedati, tako da si stvari laže razlagamo. Um, torej, hvala lepa, gospa Rivazi, gospa Dornano. FDD. Vi ste naslednji, hvala lepa, gospod predsednik, gospod je strokovnjak. Rada bi se vrnila uh, na to, da uh, gospe Karlos, ni tukaj, torej se je odločila, oziroma ne vem, ni mogla priti sem, res škoda, kajti sedaj smo tukaj ravno potem, ko je Kalifornijsko sodišče obsodilo Monsanto, res čudno, um, torej pravno ključe. In ta sodba v Kaliforniji je nekaj zgodovinskega. Sedaj se lahko zgodi, da bo 4000 podobnih um, zadev med uh, kalifornijskimi ali pa drugačnimi sodišči. Uh, Torej, jasno je po tej zgodbi Monsanta, da okoljska agencija v, um, seda, ni ustrezno zahtevala označevanja proizvoda Monsanta. Monsanto je vedel po svoji plati, um, v čem je problem. Torej, vedeli so, da je um, proizvod rakotvoren. Imamo vprašanje za vse tri strokovnjake. Torej, kakšne izboljšave bi lahko evacijski organi predlagali? kaj bi lahko storili za to, da bi končali takšne škandale. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Parker. Hvala. Bom um, najprej par minut razmislil in potem bom odgovoril, če dovolite, gospod predsednik. a strong regulatory system in place. Imamo zelo močan regulativen sistem v Avstraliji. Kot sem prepovedal na začetku, vse skozi spremljamo uh, to, kako bi lahko izboljšali regulacijo. To je zelo pomemben del um, dela regulatora v 21. stoletju, torej da lahko stvari vse skozi izboljšujemo oziroma si za to prizadevamo. glede specifičnega odgovora na vprašanje, pa glede glifosata. No, lahko samo ponovimo tisto odprej. Avstralski regulator je proučil glifosat, a je poročilo in glede na znanstveno dognanje od takrat smo gotovili, da če se glifosat uporablja v skladu z navodili, potem je varen za uporabo. To smo zaključili. Hvala. Mr. O'Connor. Gospod Oken. Um, eh, hvala lepa, gospod predsednik, kot sem že prepovedal glede evalvacije glifosata. Kanada je upravila torej, to oceno na eh, podlagi tvegan. Smo poročili vse znanstvene podatke, ki so bili na voljo. Tudi mednarodno smo sodelovali s številnimi kolegi, tako da smo res prav razumeli uh, vse informacije in pa študije in ocena tveganj je bila v skladu z mednarodnimi protokoli, gledajte, kako se upravlja takšne ocene tveganj. Torej, in po vseh teh dokazih, po informacijah smo izpeljali sklep, da je uh, bil glifosat um, še spremljiv za dodatno registracijo. Torej, vse dokler uh, je bilo vse uporabljeno v skladu z navodili, naj bi bilo vse v redu. To je bil naš sklep. No, tukaj um, mislim, da predvsem potrebujemo čim več mednarodnega sodelovanja, um, tako da bi odpravili morbitne težave. In mislim, da tudi za kanadsko javnost so vse te informacije lahko zelo koristne. Hvala. In, in Hvala. V ZDA smo govorili o našem regulativnem okolju in vedno torej upoštevamo tveganja in pa znanstvene dokaze pri predpisih. Imamo program in pa terminologijo iz statuta, tako da se osredotočamo na izboljšavo postopkov, to je naša zaveza. Prav tako se skozi tudi sodelujemo z zunanjimi znanstvenimi organi, neodvisnimi organi, kot tudi z drugimi zainteresiranimi stranmi ter pa svetovalci, tako da lahko gotovimo, kje se da kaj izboljšati pri znanstvenih ocenah in pa pri metodoloških postopkih. Ali pa tudi z vidika političnih ukrepov ali pa postopkov. Uh, tako da bi bil ta program čim bolj uspešen in da vedno temeli na jasnih znanstvenih podlagah. Glede glifosata, kot sem že prej večkrat dejal, sem povedal, kje smo trenutno v procesu. Uh, In um, kot rečeno, sedaj smo v postopku zaključovanja te revalvacije um, na zvezdni ravni glede glifosata. Hvala lepa, gospod Arnano, dodato vprašanje. Ja, imam še vprašanje za vse tri. Koliko mrtvih je treba, da boste rekli, da je glifosat rakotvorna snov in ne verjetno rakotvorna? pas compris. Monsieur Kay, vous pouvez rester résumé. On, on inverse la hiérarchie des normes pour laisser un peu plus de temps de Torej bomo sedaj dali gospodu Parkerju nekoliko um, več časa za razmislek in bo začel gospod Kegvin. Lepo prosim, če se da. <laughs> Tudi jaz potrebujem kar nekaj časa, da razmislim o odgovor, podobno kakor moj avstralski kolega. Bom pa jaz začel tako, da se boste lahko oba kolega bolje pripravila. No, vprašanje je povezano tudi z oceno tveganja in za najboljšo znanostjo, ki jo imamo. Gre za to, da se izognemo nespremljivam tveganjem, upoštevamo previdnostno načelo. Naši pristopi so konzervativni, in na takšen način poskrbimo za to, da je ogromno varnosti, zlasti kar zadeva količino pesticida, do katerega so izpostavljeni naši državljani, da poskrbimo za to, da je verjetnost nevarnosti, kar se da majhno, se temeli na najboljših praksah, najboljši znanosti, poštevamo tudi najboljše mednarodne prakse na tem področju. Seveda, storimo vse v naši moči, zato da je vse varno, se ne gre toliko za število zaposlenih, ampak vodi nas res načelo varnosti. Res pa je, da ni nič absolutnega, tudi varnost ni absolutna, ampak uporabljamo najboljšo znanost, najboljše ocene tveganja, da se izognimo morebitnim nevarnostim. Hvala, da ste mi dali na voljo nekaj časa, da razmislim podobno, kakor kolega iz Kanade, tudi mi uporabljamo znanstveni pristop, ki temeli na tem, da bi se izognili nepotrebnim škodljivim učinkom, zlasti kar zadeva ocene ostankov pesticidov v hrani. Tukaj uporabljamo številne pravne predpise, zlasti glede tega, kar je zapisano na oznaki, da pač potrošniki vejo, da uporaba teh proizvodov ni škodljiva in seveda naš namen je, da seveda dosežemo ta razumen standard in gotovost neškodljivosti. No, oba kolega sta že povedala vse, naš sistem je skoraj identičen sistemu v Kanadi in Ameriki. Hvala za besedo. Imam vprašanje za vse tri goste. Zanima me, ali imate proizvod, ki vključuje glifosat, se pravi proizvod, ki ga niste odobrili. Potem pa me še nekaj zanima v zvezi z študijami strani industrije. No, vse vemo, da mora industrija plačati stroške takšnih študij in pregledov. Me pa zanima, ali se lahko industrija pri vas odloči, katere študije bo vključila v sam postopek, ali obstaja določena evidenca, obstaja določen registr teh študij. oziroma ali recimo, če je 40 študij, se potem industrija odloči za 20 tistih najboljših študij za industrijo. Zanima me, kako pač to urejate pri vas doma. Gospod Parker, in Australija. Hvala v Avstraliji. Industrija seveda tudi zagotavlja informacije za samo registracijo pesticidov. Ocena teh proizvodov ni vedno odvisna in ne temeli samo na podatkih vlagatelja. Kajti znanstveniki ponavadi poznajo še druge študije ostrimi besedami, ne uporabljamo nekritičnega pristopa v našem uradu. Če imajo naši izvedenci določene dvome glede toksičnosti, bodo pač malo pobrskali tudi drugod. Morda bodo še kaj poprašali samega vlagatelja ali pa se bodo posvetovali z ostalimi strokovnjaki v mednarodni znanstveni skupnosti. Um, Hvala za besedo v Kanadi. Zlasti, če govorimo o registraciji novih snovi, imamo jasen seznam študij, ki jih je treba predložiti in izvesti, kadar se snov registrira. Pri ponovni oceni pa proučujemo seveda najprej že predložene študije, ampak to ni dovolj, upoštevamo tudi nove dokaze, nova odkritja v okviru znanosti in potem seveda preučimo tudi te nove študije. Pri nas doma pa so proizvajalci tisti, ki nam morajo poročati o morebitnih škodljivih učinkih oziroma nas morajo seznaniti za morebitno študijo, ki bi recimo nakazala povečano nevarnost oziroma povečano tveganje. S drugimi besedami morajo nam predložiti vse z zakonom predpisane študije, poleg tega pa nas morajo tudi obvestiti o novih škodljivih rezultatih. No, pri nas je pa sistem podoben, kakor sistem v Kanadi. Poleg tega pa seveda tudi preučujemo odprto literaturo.

Saj nosim, nočem biti kritičen do vas, ampak niste odgovorili na moje vprašanje, ali obstaja določen registr študij industrije za same vloge. Ampak pripričan sem, da so postopki podobni v Evropski uniji, kakor tudi v ZDA. Glede bolj konkretnega vprašanja, ali morda niste odobrili določenega proizvoda, ki bi vključeval glifosat. Določene snovi, recimo v Evropski uniji, niso dovoljene. Kaj pa pri vas? Um, Alumin, recimo. Ne vem, sedaj tako na prvo žogo, ali smo odobrili vse proizvode, ki vključujejo glifosat. Bom pa to preučil in bom vam tudi posredoval te ustrezne informacije. Pa tako vam ne morem sedaj povedati, pa res, da moram tukaj upoštevati še sam časovni rok, v katerem se ti proizvodi odobrijo. Glede proizvodov, ki jih nismo odobrili, proizvodov, ki vključujejo glifosat, v zvezi s tem lahko samo povem, da imamo določene proizvode z dodatnimi omejitvami določeni pesticidi se recimo ne morejo več uporabljati na določen način oziroma za določene posevke. Glede konkretne snovi, ko sedaj omenjate, pa ne morem ničesar povedati sedaj v tem trenutku. Tudi sam se moram posvetovati z našimi izvedenci doma, pa vam bom potem seveda tudi posredoval vse informacije. <clears throat> Hvala pa gospod Vajs, pa Renoše. Ja Se me poznate zelo konkretno sem in danes sem malo presenečen na to razpravo. Prišli ste sem, da bi nam pomagali. Gre za to, da primerjamo naše sisteme med sabo vem, da sem malo presenečena, da je vzdušje tako sovražno, kajti vi ste tukaj zato, da nam pomagate. Res ne razumem tega vzdušja. Avstralija seveda tudi odobrava določene pesticide. Zanima me, kako se to poteka, sam postopek. Zanima me, ali upoštevate tudi nove študije če se recimo pesticidi tudi prilepijo na prah. Ne vem, ali te študije tudi vključujete. Zdi se, da imamo sedaj na trgu že odobrene proizvode, potem pa se izkaže, da so ti proizvodi škodljivi in zanima me, koliko časa dejansko potrebujemo tudi v Evropski uniji, kakor v Avstraliji, da potem odpravimo ta dovoljenja, te odobritve, ne vem, dve, pet let. To je prvo vprašanje, potem pa še drugo vprašanje. Zanima me, kako to poteka v Avstraliji. Aktivna snov se mora tudi pročiti na glede tega, kako vpliva na organizme v naših tleh. Recimo Evropska unija tega ne počne, pa bi to želeli storiti. Pa me zanima, ali imate v Avstraliji recimo na tem področju kakšne izkušnje. Potem imam pa še zadnje vprašanje glede mejne vrednosti ostankov glifosata. Uh, v potalnici, pa tudi v prsti. Tega Evropska unija nima in bi se res želela, da bi nam nekaj sporočili, da bi nam povedali, kako vi postopate na tem področju. Um, Hvala glede glifosata. Moram povedati, da sedaj nimam sabo teh podatkov, niti nisem vedel, da vas bo to tako zanimalo. Bom pa doma vse temeljito proučil in vam bom tudi posredoval vse informacije, če so seveda javno dostopne. Mi dajemo dovoljenje za aktivne snovi in za same sestavljene proizvode. Če pa se potem izkaže, da so določeni deli proizvoda škodljivi, potem to ponovno pročimo, ampak seveda na enak način, kot pa to poteka v prvi fazi, ko podamo takšno dovoljenje z drugimi besedami upoštevamo vsa merila, merila, ki so povezana z varstvom okolja, z zdravjem ljudi, z zdravjem živali in podobno. Upam, da sem na takšen način tudi odgovoril na vaše vprašanje. Um, vprašanje je povezano s tem, kaj se zgodi, ko je recimo pesticid še na trgu, recimo uh, kakšne programe imamo za spremljanje dolgoročnih in kratkoročnih škodljivih učinkov na habitat in na živali. To mi seveda tudi počnemo, sproti preverjamo, da ni nekih nepotrebnih škodljivih učinkov na okolje in na ljudi v oceni tveganja potem tudi pročujemo, ali pride do kakšnih razgrajenih, razpolovljenih proizvodov, ki se bodo potem znašli v okolju in tudi škodili okolju. Imamo tudi zgornje pregove, vse temelji na naših modelih in na spremljanju stanja teh pesticidov v okolju. Potem pa tudi vidimo, ali je recimo bil ta zgornji prak presežen. Treba je seveda določiti zgornje pragove za aktivne snovi, zlasti za tiste, ki so v potalnici in v površinski vodi, kajti vsi vemo, da ljudi in živali obe vrsti vode tudi uživajo. Zato potrebujemo te zgornje pragove za mejno vrednost pesticidov v podtalni vodi. Tudi v ZDA spremljamo te proizvode, te pesticide v okolju, kako se razgradijo in ali potem pristanejo v potalnici. Poleg tega Pročujemo tudi ekološka tveganja, ki so se stavni del vseh postopkov, ponovne odobritve in registracije in podaljšanje dovoljenja, tako da pač poskrbimo za to, da so ostanki pesticidov res na sprejemljivi ravni. Ko se bom vrnil domov, pa vam lahko tudi pošljem določene podatke ki smo jih pridobili v okviru našega zakonodajnega akta o varnosti pitne vode. Gre za urednost glifosata v pitni vodi. Potem boste tudi videli, kakšen je zgornji prag, kakšna je tudi znanstvena podlaga, ki smo jo uporabili za določitev zgornjega praga glifosata. Mislim, da sem s tem tudi odgovoril na zastavljeno vprašanje. Merci. Uh, madame... Hvala, gospod Elvuk. Hvala za besedo. Hvala, da ste se udeležili našega zasedanja odbora PES, da nam tudi poročate, kako vi registrirate pesticide v ZDA, v Kanadi in v Avstraliji. Sem pa res malo razočarana nad samim vzdušjem. ampak tudi zaradi tega, ker vaši odgovori niso najbolj temeljiti. Govorite seveda, da če pride do tveganja, ga želite omiliti, ampak po dvourni razpravi mi še vedno ni jasno, koliko tveganja boste vzeli v zakup, koliko ga boste omilili. Omenili smo tudi sodbe sodišča v Braziliji, pa tudi v Kaliforniji. Recimo v Braziliji je tudi vrhovno sodišče prepovedalo uporabo glifosata in treba tudi spoštovati te sodbe sodišča, saj so tudi smiselne. Tudi sodišča so sodelovala z izvedenci pri seveda svojih sodbah. Prepričana sem, da so sodelovala tudi z mednarodnimi združenji za raziskovanje raka. Ne vem, kaj ste vi upoštevali. Prej ste dejali, da ste upoštevali vse študije. Ampak vseeno mi ni jasno, kaj ste upoštevali, kaj ste pravzaprav izključili iz svoje presoje in kaj ste dejansko vključili. Dejali ste, da recimo glifosat ni rakotvoren, kljub temu, da vemo, da je Irak dejal, da je rakotvoren. Zato res ne vem, kaj imate v mislih. Vem, da so pesticidi mednarodni izziv, da to nimajemo no, samo na Kanado, ZDA in Avstralijo. Prosim, povejte mi, kje so vaše prioritete? kaj upoštevate pri svojih presojah? Institucijo, ki opravi te študije, ne vem. Pojasnite mi, prosim, merila, ki vas vodijo pri vaši presoji. Vse vemo, da nismo vsi popolni, da vsak dan izvemo kaj novega, da prihaja do novih incidentov, ampak danes pravite, da je vse dobro, da je vse popolno, da ste storili vse najbolje. Po mojem mnenju pa je vseeno prišlo do določenih nedoslednosti. Zlasti recimo glede glifosata, kajti recimo Irak je prišel do popolnoma drugačnih zaključkov, kakor vi, vi pa pravite, da ste pravzaprav upoštevali vse in da niste spustili svojega pregleda nobenih novih dognanj. Um, no, to je bilo pa zelo dolgo vprašanje. Bom pa se potrudil, da bom na njo odgovoril bolje, da je to Avstralija nikoli ni dejala, da nima na voljo zmogljivosti za evalvacijo in ponovno evalvacijo vseh proizvodov, ki prihajajo na naš trg. Mislim, da smo bili zelo odprti, zelo pregledni, vse čas in sproti smo odgovarjali na vaše vprašanje tudi v pisni obliki, tako da veste, kje so naše pristojnosti in kje leži naša odgovornost napram našim državljanom. Ko presojamo kemikalije, upoštevamo varnost, učinkovitost in tudi ostala merila. In pri merilu varnosti je za nas pomembno zdravje ljudi in zaščita okolja. Mislim, da smo bili zelo odprti, zelo pregledni. Dobili ste zelo jasne odgovore glede meril, ki jih upoštevamo. Vse temelji na tveganjih. Res je, da znanost ni popolna, ampak če se pogledam znanstvene dokaze po celotnem svetu, potem lahko z gotovostjo danes ponovim, da se glifosat lahko uporablja na varen način. Temu pa bi sam dodal še naslednje. Iz znanstvenega zornega kota imamo številne aktivne snovi, ki imajo neko učinkovino. Seveda so nevarne same po sebi, ampak ta nevarnost je odvisna od tega, ali so ljudje ti izpostavljeni oziroma ali je ta izpostavljenost pretirana. Tako je imamo znanstvenike, ki se ozredočijo na to, ali je snov nevarna ali ne, ali je lahko rakotvorna pod določenimi pogoji ali pa ne. Pri oceni tveganja pri pesticidih mi gledamo predvsem na naslednje ne merila. Recimo, imamo pesticid, ki je nevaren, ampak če se uporablja na varen način, ali bo ta izpostavljenost dovolj, da povzroči nespremljivo škodo. Ampak vse vemo, nevarnost je neka vsebovana lasnost te aktivne snovi, ki lahko se da pod določenimi pogoji povzroči nespremljivo škodo. Pri glifosatu smo uh, v kmetijstvu tudi izvedli oceno učinka za ljudi, za posevke in mislimo na podlagi te študije, da ni dovolj nevarnosti, tako da verjamemo, da je glifosat varen. Mi še vedno ponovno ocenjujemo glifosat zlasti v postopku ponovne evalvacije. Danes sem pa slišal seveda številna vprašanja glede meril za ocenjevanje. Za vsako študijo, ki je nujna za ponovno ocenjevanje in za registracijo, imamo že posebne standardne ocenjevalne postopke. Vse je tudi na naši spletni strani. Dobili boste dostop do nekaj, te vem, da vas to zelo zanima. Poleg tega smo tudi vzpostavili poseben okvir za ocenjevanje pesticidov, ki jih ocenjujemo v ZDA in tudi te povezave do te spetne strani vam bomo posredovali. Imam še postopkovno vprašanje. Strinjam se in vem, da imamo vsi na voljo samo eno minuto, ampak prejšnja govornica je govorila veliko več časa, kakor pa eno minuto. Ja, seveda. Torej, lahko želite še več časa, morda še želite. Um, I also would like to say, coming here, and I think. Hvala, da ste se udeležili današnjega zasedanja SEDEA, Kanada in Avstralija. No, saj imate podobne korenine, vsi prihajate iz Evrope. Mislim, da bi bilo dobro, da bi se vaše agencije tudi bolje sodelovale med sabo. Sedaj bom pa nadaljeval kar v nemščini. Dobro bi bilo, da bi z nami bili tudi predstavniki EFSE zanima me, eh, kako si uspe z 40 zaposleni, ZDA pa ima 4000 zaposlenih na tem področju. Ja, ta primerjava je res neverjetna. Glede dokumentov pa lahko povem, da IFSA ima na 100 tisoče dokumentov v zvezi z glifosatom. Toliko jih je preverila in pripričan sem, da bi bila v dobrem položaju, da odgovori na vprašanje v zvezi z glifosatom. Mislim, da moramo tudi razumeti delo vseh teh agencij. Glifosat je samo ena izmed številnih aktivnih snovi, ki so na trgu. Ivsa je na koncu dejala, da glifosat kot aktivna snov ni rakotvorna, ampak določeni deli te aktivne snovi pa so rakotvorni. To je seveda pomembno za samo definicijo. Zanima me, kako to upoštevate tudi same agencije, kadar se razmejuje med aktivno snovjo, ki je lahko rakotvorna in med proizvodom, ki ni v celoti. Um, thank you for the uh, question and um... Hvala za to vprašanje. Ja, naše korenine so v Evropi, ampak povezani pa smo tudi z Azijo, se pravi, naša kulturna raznolikost je nekaj, na kar se lahko ponašamo. Že prej sem odgovoril na to vprašanje. Moram pa povedati, da v postopku proučujemo vse aktivne snovi, pa tudi vse formulacije in sestavljene proizvode. Ne bom govoril o tem, kako EFSA opravlja svoje delo, mi v Avstraliji to počnemo že na opisan način in na takšen način tudi zadovoljujemo potrebe naših državljanov in tudi spoštujemo našo zakonodajo na področju varstva okolja, živali in rastlin ter ljudi. Hvala. Kot sem že prej omenil, ocena tveganja pri nas doma poskrbi za to, da ocenimo aktivno snov, pa tudi vse proizvode, ki vključujejo to aktivno snov. Poleg tega pa čujemo tudi vse sestavljene proizvode. Z drugimi besedami, ocenimo vse. Vse, kar pride na trg, je ocenjeno in preverjeno. Ker pač se oglašam zadnji, lahko zaradi številnih podobnosti, povem oziroma Povem samo to, kar so dejali že ostali. Bom še nekaj omenila v zvezi z preglednostjo. Omenili ste preglednost. Pravite, da ste transparentni, ampak pri ponovni oceni aktivnih snovi me zanima, ali imajo tudi neodvisni strokovnjaki dostop do teh študij, ali so te študije javno dostopne, ali pa gre za trgovinske, poslovne skrivnosti, ki jih je treba spoštovati. Prej ste tudi omenili okrepe za oblažitev nevarnosti. Ocena tveganja v Evropi je nekaj, kar ni v ospredju, kaj ti recimo imamo proizvod, eh, ki se ocenjuje glede na kmetovanje, ampak poleg recimo kmetije imamo tudi šolo in izpostavljenost otroke morda veliko večja, kakor pa izpostavljenost kmetov. In recimo ta študija spoh ne vključuje izpostavljenost otrok. Potem pa še zadnje vprašanje, LMR, torej um, najviše vrednosti, tako ali to velja se za isto pesticide ali pa imate LMR, uh, MRL, ki so više ali pa nižji glede na pesticid, torej kakšne so te mejne vrednosti ostankov po pesticidih. Hvala, gospod Parker. Um, moja organizacija je uh, the... ja. Naša organizacija je neodvisni ocenjevalec znanstvenih informacij, ki so podane ob ulogi eh, za določen proizvod. Takšno je naše delo, zato smo plačani, kar se pa tiče preglednosti. Mi objavljamo povzetke vseh ulog, ko so te uložene, vključimo podrobnosti iz uh, raziskav, ki so bile oddane kot podporni material in objavljamo povzetke odločitev oziroma sklepov, ki jih sprejemamo. Tako da mislimo, da je kriterij preglednosti tukaj zagotovljeno. Seveda pa organiziramo tudi javna posvetovanja, ki so del procesa ulaganja vlog. Kar se pa tiče mejnih urednosti ostankov. Te so seveda odvisne od proizvoda samega. Mi eh, se odločamo o ustreznih mejnih urednostih ostankov, eh, predvsem glede na izpostavljenosti človeka tem ostankom. Hvala, gospod predsedujoči, hvala za vprašanja. Tukaj gre torej za tri vprašanja. Najprej, kar, gre z, kar se tiče preglednosti. V Kanadi Za javno posvetovanje objavimo ocene naših raziskav, ocen tvegan in pa objavimo tudi končno regulatorno odločitev. V tem dokumentu povemo, kako smo upoštevali vse pripombe ali komentarje, informacije, ki smo jih dobili in kako so te prispevale k končnemu regulatornemu sklepu. Kanadska javnost ima dostop do vseh eh, podatkov, eh, ki so nam bili na voljo, ko smo sprejeli našo odločitev. Lahko torej pridejo v Otavo, tam morajo podpisati določen dokument, s čimer se zavežejo, da teh podatkov ne bodo uporabili za komercialne namene. In potem lahko pregleda vse podatke, ki smo jih imeli mi, zato da smo sprejeli našo odločitev. Kar se tiče ublažitev in pa mejnih vrednosti ostankov v našem odstavku, procesu ocene tvegan upoštevamo vse oblike izpostavljenosti, ne glede na to, ali gre za delavce, za ulagatelje, um, tu gre tudi za. Um, Torej, mimo idoče, tiste, ki so slučajno izpostavljeni te, tej snovi, um, in uh, v širšem okolju preučimo prisotnost ostankov uh, katerim bi potem lahko bili izpostavljeni ljudje. Tako da res preučimo širšo izpostavljenost. Kar se tiče mejnih urednosti ostankov, ti so določeni za vsak posamičen pesticid, njegovo aktivno učinkovino in pa vsako rastlino, kjer se ta aktivna učinkovina uporabi. Zato imamo v Kanadi približno 15 tisoč eh, takšnih določenih menjih urednosti. Eh, gospod predsedujoči, kar se tiče mm, naše perspektive, kot sem omenil že uvodoma, naši procesi registracije in pa ponovne ocene eh, zagotavljajo oziroma um, zadostujejo kriterijem preglednosti. Uh, tudi za vse nove učinkovine pripravljamo povzetke, imenujemo jih um, dokumenti z ocenami podatkov. Vzpostavljene imamo eh, procese, s pomočjo katerih lahko tudi javnost dostopa do teh podatkov v skladu z statuti, ki jih je sprejel kongres. Če Mm, so ti pogoji izpolnjeni, lahko te dokumente damo na voljo tudi javnosti. Ko gre za vloge, tukaj seveda je del naših eh, ocen tudi možna izpostavljenost. Eh, preučimo, kakšna bi bila vzpostavljenost ljudi, ki uporabljajo ta proizvod, potem potencijalna izpostavljenost ljudi, ki bi lahko slučajno prišli v stik z takšnimi uh, Um, proizvodi, torej recimo, da prihaja do škropljenja za nekim proizvodom in da bi lahko potem nekdo prišel v stik uh, zaradi tega škropljenja, tudi to upoštevamo in upoštevamo tudi druga območja, kjer obstaja tveganje izpostavljenosti, recimo um, zaradi prisotnosti v pitni vodi ali pa v podtalnici. Kar se tiče mejnih urednosti, imamo tukaj smo tukaj z zakonom zavezani, da preučimo ne samo, eh, ko gre za izpostavljenost skozi hrano, ne, upoštevamo tudi agregatni profil, eh, ki upošteva prehrambeno izpostavljenost, izpostavljenost ostankom, ki bi se lahko znašli v pitni vodi, pa tudi nepoklicno izpostavljenost upoštevamo. Recimo, če je nek travnik bil tretiran, eh, kdo bi lahko bil potem izpostavljen ostankom, ki se tam znajdejo. Eh, k temu, kar so povedali kolegi v zvezi z mejnimi urednostmi, bo dodal še samo naslednje. Seveda to ni enako za vsak. Ko se stavljeno snov, te mejne urednosti določimo na podlagi uh, preiskav ostank za vsako posamično rastlino, zato da preučimo, kakšna bi kot posledica tega lahko bila eh, prisotnost ostankov v živilih, v hrani. Se pravi, ne pridemo do vsake eh, mejne urednosti na enak način. Dobro, uporabimo. Eh, enako metodologijo, ampak rezultati so različni glede na uh, posamične podatke o ostankih. Hvala, gospa Juza. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nisem se želela oglasiti, ampak eh, vseeno želim se zahvaliti vsem gostom, ki so prišli govoriti o postopkih avtorizacij pesticidov v svojih državah. Eh, opravičujem se jim, ker so prišli govoriti o neki stvari, mi, spa, mi pa smo jih tukaj postavili na sojenje zaradi glifosata. Glifosat ni problem. Problem je v tem, da je glifosat dal na trg Monsanto. In Monsanto je dal na trg tudi GSO in nekatere politične ideologije tega pač ne prenesejo. Uh, in zaradi ameriške uh, vojske, za, za pomočjo Eh, ameriške vojske so uh, Roundup eh, pršili tudi um, na širšem ozemlju. No In to se je dogajalo tudi uh, v Vietkongu. Uh, to je problem, ki ga imamo pri glifosatu. Uh, Res je, da pri raziskavah ne pridemo nikoli do istih rezultatov. Veliko je pa raziskav, ki kažejo na to, da se glifosat lahko uporablja v dozah, kot se uporablja in v sestavljah, kot se uporablja. Zame so te uh, raziskave bolj pomembne, kot pa sodba sodišča v Kaliforniji. Uh, torej, pri glifosatu je pomembna doza, v kateri se uporablja, način, kako se uporablja, učinkovine in tako naprej in tako naprej. No in seveda nično tveganje ne obstaja. Vsako zdravilo, ki ga vzamemo, ima stranske učinke, pa vseeno to zdravilo vzamemo. Uh, tukaj si želimo, da bi eh, glifosat bil nekakšna blagoslovljena voda. Seveda to, seveda to ni. Uh, Ampak sprašujem vas, glede na vse znanstvene raziskave, ki jih imamo na voljo in eh, res imamo v zvezi z glifosatom veliko raziskav. Eh, in zato vas sprašujem samo to, ali bi na podlagi vseh teh raziskav vi prepovedali glifosat v dozah, ki se uporablja ali ne? Torej, vprašanje, gospod Jojizo. Ja, moje vprašanje je, glede na znanstvene raziskave, ki so na voljo in glede na doze, v katerih se uporablja glifosat, bi ga prepovedali ali ne. Kaj ti seveda, Francija si lahko dovoli ta luksus, da prepove glifosat, Indija ali Afrika pa ne. Um, Prosim. Um, Gospod predsedujoči, že večkrat sem povedal, glede na trenutne znanstvene informacije ne vidimo potrebe po tem, da bi prepovedali uporabo glifosata v Avstraliji. And, uh, likewise, based on the current... Ja, podobno. Glede na razpoložljive dokaze smo prišli do sklepa, da glifosat v omenjenih eh, oblikah uporabe ne predstavlja tveganja za človeško zdravje ali za okolje. Eh, prav tako moramo eh, ciklično ponovno oceniti vse učinkovine, naš okvir pa od nas zahteva tudi to, da ponovno preučimo neko sestavino, če se pojavijo neka nova znanstvena dognanja, ki bi kazala na to, da tveganje za človeško ali pa za človeško zdravje ali pa za okolje niso sprejemljiva. Če bi torej se v prihodnosti pojavila, pojavile nove uh, znanstvene raziskave, ki bi kazale na tveganja, bi seveda ponovno preučili uh, smiselnost uporabe glifosata. Ja, uh, torej tudi v ZDA smo še vedno v postopku uh, javnega posvetovanja. Nedavno smo končali za oceno tvegan za zdravje in pa za okolje in prišli smo do zaključka, da ni nobenih uh, hujših tvegan za zdravje. Sedaj pa bomo morali še preučiti uh, komentarje, ki smo jih dobili iz tih javnih posvetovanj. Eh, glede na našo oceno tveganja, in potem bomo sprejeli končno odločitev. Gospa Juso, komentar. No, moč. Demokracija je ravno v tem, da se včasih ne strinjamo. Torej, razlike so lahko zdrave. Ehm, prav zaradi tega in pa zaradi večine potem demokracija deluje. Pa še nekaj, 17. in 19. septembra pridete v Ljo, tam bo deloval torej, ehm, center za boj proti raku. In torej tam pogovorajo o številnih polemičnih razpravah, eh, tudi o tem, katere snovi so rakotvorne in katere ne. Gospod Parker, vidim, kaj pravite, torej pomembni so kriteriji, govorite o varnosti in pa pomembno zdrav ljudi in potem učinkovitost. Naprimer, lahko se izkaže, da je nekatera snov včasih škodljiva, včasih ne. Ampak predvsem mislim, da je prav, da smo čim bolj smotrni pri našem delu. Imam še eno vprašanje. Ali se vam kdaj zgodi kot agenciji, da naprimer um, svetujete izvajanje previdnostnega načela, ker imate dvome glede določene molekule, ker obstaja negotovost, naprimer. V Evropi imamo to načelo, Včasih se ga ne uporablja, včasih ja, to je že drugo vprašanje, pravno vprašanje, ampak ali v vaših državah upravljate to previdnostno načelo? Ali je tudi vašega dela? Lahko dopolnite. Ja. ja, razumem, da obstajajo tukaj različna mnenja. Je pa res, da obstaja pri glifosatu veliko ideoloških eh, predsotkov. Zato sem pojasnila, kaj se je zgodilo. Imamo na tone študij o glifosatu, samo ena študija je iz inštituta za rak za rak, ampak obstaja tudi eh, druga študija ONS-ja, ki pravi, da glifosat ni uh, rakotvoren. No, želela sem pa povdariti tudi to, da nično tveganje ne obstaja. Uh, in zdi se mi, da napadamo glifosat zaradi ideoloških vzrokov, ne pa zaradi znanstvenih vzrokov. In ne moremo eh, kmetijstva tukaj izpostaviti nekakšni um, ideološki diktaturi. Jaz sem dolgo delala v kmetijstvu, eh, tam sem uporabljala tudi veliko pesticidov, pa se mi ni zgodilo nič hudega. Hvala. Kaj pa previdnost načelo? Na no, morda najprej hitri odgovor na to. Monsieur Oka. Prosim, gospod Oka. Um, as I understand the precautionary principle, um, Kolikor jaz razumem previdnostno načelo, mi ne uporabljamo previdnostnega načela, ampak uh, načelo znanstvene ocene tvegan, torej uh, preučimo nevarnost, škodljivost, potem ublažimo možna tveganja. Eh, in na ta način lahko zagotovimo, da so vsi tisti proizvodi, ki jih dajemo na trg, varni. Gospod predsedujoči, kar se tiče previdnostnega načela, to je pravzaprav zajeto v našem zakonodajnem okviru. Imamo previdnostni pristop. Naš proces ocene tvegam temelji na tem, da zagotovimo visoko stopnjo varnosti pred kakršnim koli možnim učinkom. Recimo, ko gre za potencijalne učinke na eh, eh, živali, ljudi ali pa okolje. Uh, Se pravi, mi zastavimo eh, veliko maržo med temi potencialnimi učinki in pa uh, tem, da zagotovimo, da je uporaba uh, proizvoda varna. Potem uh, imamo tudi specifične varnostne ukrepe za ranljive skupine, recimo noseče ženske ali pa za otroke. Uh, potrebujemo dodatne dejavnike, varovalne dejavnike, zato da zaščitimo te specifične skupine. Skratka, prav, to previdnostno načelo to je že tako ali tako zajeto v našem procesu avtorizacije. Hvala lepa. Eh, pri naših ocenah tveganja smo precej konzervativni, gledamo si konzervativne ravni od eh, predvidene izpostavljenosti v primeru maksimalne uporabe nekega proizvoda v skladu z oznako na tem proizvodu. Prav tako eh, tukaj poštevamo dodatne varnostne faktorje pri ocene, če eh, rezultate testiranja na živalih ekstrapoliramo na eh, oceno potencijalnih učinkov na ljudi. Dodatno k temu pa naš ameriška zakonodaja zavezuje, da tukaj vključimo tudi dodatni uh, varnostni dejavnik onkraj uh, eh, konzervativnih, recimo, ko gre za uh, izpostavljenost pri občutljivih delih družbe, uh, recimo otrocih in tako naprej. Se pravi, uh, upoštevamo vse te varnostne dejavnike, predtem, ko odločamo, ali je nekaj v skladu z našimi varnostnimi standardi ali ne. Če je madame Azekamp, oh, pardon, skizma, skizma, gospod Azekamp. No, Ik heb een vraag van iets. Hvala, prosim, da vključite mikrofon. Uh, uh, um, uh, gospod predsedujoči, samo da pojasnim, govoril sem o previdnostnem načelu. No, kakor kolegi iz Kanade in pa ZDA, pa smo seveda previdni pri oceni tvegan, ki obstajajo ampak pri končni odločitvi se zanašamo na oceno tvegan. Ni tako, da ne bi prepoznavali nevarnosti za posamične skupine. Eh, podobno naredimo to kot v ZDA in pa v Kanadi. Ne uporabljamo pa tega jezika, kot ga uporabljate tukaj, torej ta precautionary principle. Merci, Madame Zekamp. Mevrouw Gospa Hazekamp. Ik heb een, een vraag van iets andere orde. Uh, uh, in het boek. Hvala, imam nekoliko drugačno vprašanje. V knjigi Whitewash Carrie Gillen lahko preberemo, da eh, so se predstavniki EFSE pojavili na zaslišanju eh, panela EPA. E v zvezi z glifosatom. In oni so se takrat zauzemali za avtorizacijo glifosata. To je bilo eh, potrjeno tudi strani predstavnika Agencije za varstvo okolja. Eh, zanima me, ali je to nekaj običajnega, da predstavniki različnih. da se predstavniki različnih teles pojavijo na mm, zasedanjih organov v neki drugi državi, zato da promovirajo uporabo nekega proizvoda oziroma da eh, eh, argumentirajo to, da je nek proizvod varen. Je to splošna praksa? Sure Gospod predsednik, ne vem, ali prav razumem to vprašanje. v Avstraliji bo bi kot regulator pozdravil vsakršno znanstveno sodelovanje z mojimi mednarodnimi kolegi. Ampak to ne vpliva neposredno na proces sprejemanja odločitev, kajti ta je v pristojnosti regulatorja v vsaki naši posamični jurisdikciji. Bi pa vsekakor spodbujal sodelovanje med eh, znanstveniki iz posameznih organizacij. To se mi zdi nekaj dragocenega in uporabnega. In seveda si ne bi želel, da bi takšno sodelovanje izginilo. Jaz to z mojimi regulatorji vsekakor eh, spodbujam in mislim, da je to pomemben del našega dela, predvsem, ko eh, ponovno ocenjujemo kemikalije, ki so že na trgu. Jaz se strinjam za kolegom. Bistvenega pomena je, da eh, znanstveniki čutijo, da lahko eh, stopijo v stik z eh, znanstveniki iz drugih držav, da lahko imajo odprte razprave o različnih vidikih ocene tvegan. To po mojem mnenju, tukaj pri mojem mnenju ne gre za zauzemanje za odobritev ali pa za zavrnitev nekega proizvoda. Gre predvsem za znanost. Kakor je povedal kolega, so pa odločitve, ki jih sprejemajo regulatori, neodvisne. Seveda smo vedno pripravljeni prisluhniti znanstvenikom iz različnih držav po svetu. Eh, lahko poročajo o tem, kaj so ugotovili v svojih ocenah. Včasih regulatori preučujejo tudi ocene, ki jih drugi, ki jih regulatorji v drugih državah morda ne poznajo. Tako da spodbujamo sodelovanje med eh, znanstveniki, eh, vendar pa to ne vpliva na naše odločitve, na, naše, na našo znanost in pa na naše razumevanje znanosti. Tukaj ste omenili EFSA. EFSA ima zelo spoštovano skupino znanstvenikov na visoki ravni in vsekakor še z njimi uh, posvetujemo in smo v rednem stiku. Mm. Da, tudi jaz se strinjam, da je sodelovanje med različnimi, med različnimi skupini znanstveniki v naših eh, državah pomembno, na ta način lahko zagotovimo, da dobimo kar najboljšo, najboljše znanstvene informacije, ki nam pomagajo pri procesu sprejemanja odločitev. ZDA e in pa Kanada sta v zadnjih 20 letih skupaj ocenili veliko število novih eh, učinkovin. In eh, tudi pri ponovnih ocenah smo sodelovali v številnih primerjih in to sodelovanje je zgolj obogatilo celoten proces. Na koncu pa bi povdaril, da kljub temu, da preučujemo isto znanost, imamo domače statute, ki jih moramo upoštevati pri naših ocenah tveganj. Zato se rezultati lahko uh, sicer med seboj razlikujejo, ampak znanost, ki je podlaga temu, je pa v veliki meri um, ista. Eh, Hvala za vaše, uh, za vaše odgovore. Samo še eno vprašanje, da ali ne bo dovolj. Ali ste po uh, sklepu uh, eh, IRC, uh, da je glifosat verjetno rakotvoren, uh, povabili tudi znanstvenike iz te organizacije? Ja, vem, da ste zahtevali samo odgovor da ali ne, ampak nekoliko me zmede vaše vprašanje. Naša, naši sestanki eh, strokovnih pregledov so javni sestanki, javne seje. Eh, vsak se lahko teh javnih zasedanj eh, znanstvenega svetovalnega odbora udeleži. Merci, äh, Madame. Ich möchte nur das, was die Kollegin von der EVP. Uh, ähm, no, uh, kolegici iz ELS-a bi povedala samo to, da ni res, če rečete, da obstaja samo ena študija, ki kaže na to, da je glifosat škodljiv. Prosim, takšnih laži nismo navajeni tukaj v parlamentu. Hvala, gospa Juza. Eh, <clears throat> bueno, a propósito. Ja, eh, edina študija je študija eh, LRF-a. Jaz sem že sedem eh, let v parlamentu in lahko povem naslednje. Znanstveniki paneli so paneli, kjer se sestanejo vsi znanstveniki iz različnih držav, z mm, vsem potrebnim znanjem in tako naprej. Pri teh znanstvenih panelih sodelujejo samo znanstveniki, ki jih izbere komisija. Jaz sem bila uh, prisotna v uh, izbiri teh znanstvenikov. V EFSI pa je drugače in EFSO se kritizira ravno zato, ker nima stika z temi paneli znanstvenikov. Ja, zdi se mi. Zelo zanimivo, ko slišim, da eh, predstavniki iz treh držav povedo, kako utemeljijo svoje odločitve na znanosti in na oceni tvegan. Kaj ti eh, v Evropski uniji popolnoma visimo na, predvidnost, na previdnostnem načelu in to ni povezano z zdravim razumom. Če previdnostno načelo razširimo na vse druge vidike našega življenja, potem ne bi nikoli gradili nič drugega kot eh, bungalove, kaj ti stopnice lahko predstavljajo nevarnost, po njih lahko namreč padete. Če recimo uporabljate previdnostno načelo pri gradbenih standardih, potem bi gradili samo kočice. v tem odboru, predvsem pa v Evropski uniji, ustrajamo pri tem, da je treba vse regulirati na podlagi nač previdnostnega načela. Zato si nekateri kolegi tako želijo, da bi prepovedali glifosat in vse druge kemikalije. Na podlagi razprav, uh, za kolegi vemo, da bi nekateri naraj prepovedali vse kemikalije, ne glede na to, ali so te varne ali ne, samo zato, ker so to kemikalije. Eh, tako da redko kdaj lahko uh, postavljamo vprašanja tako razumnim uh, predstavnikom. Zanima me, ali v svojih državah vidite kakšne postopke, ki bi jih želeli izboljšati, ali se želite kakšnih izboljšav pri postopkih, ki jih uporabljate pri avtorizacijah kemikalij. Um, it's a, it's a challenging question for me to. Ja, uh, to vprašanje je velik izziv za me kajti jaz delujem v skladu z zakonodajo, ki jo sprejema naš parlament. Jaz ravnam v skladu za to zakonodajo, ki je sprejeta v parlamentu. No, trenutno avstralski parlament eh, sprejema določene eh, spremembe zakonodaje, ampak to bo moral avstralski parlament najprej še preučiti in sprejeti. Kot sem povedal že uvodoma, razumemo, da se svet spreminja, da se pojavljajo nove tehnologije in da moramo eh, se kot regulatori biti sposobni hitro prilagajati novim tehnologijam in pa spremenjajočemu se okolju. Eh, stalno se prizadevamo za to, da bi izboljšali naše postopke in da bi eh, bolje upravljali naše delo, ampak vedno naš pristop pri tem utemeljimo na znanosti in na analizi tveganj. Gospod predsedujoči, tudi v Kanadi smo vedno odprti eh, za spremembe, za različne poslovne modele, skušamo zagotoviti, da so naši procesi, eh, postopki učinkoviti, vedno želimo kar najvišjo stopnjo preglednosti, vedno vemo, da nas eh, tukaj čaka še veliko dela. Eh, in vedno bomo uporabljali najboljšo znanost, ki je na razpolago. No, eno izmed področji, kjer bi lahko izboljšali eh, stanje, pa je ublažitev tvegan. Veliko razprav poteka okrog eh, previdnostnega načela, blažitve tvegan in tako naprej. In predvsem mislim, da bi imeli veliko korist od tega, če bi o tveganjih jasneje sporočali tudi naši javnosti. Hvala, strinjam se z eh, komentarji kolegov in dodal bi naslednje. Stalno si prizadevamo za to, da bi izboljšali naše postopke. To, k temu smo ne samo zakonodajno zavezani, eh, ampak eh, si za to prizadeva tudi naše osebje. In vedno znova um, tudi pridobivamo povratne informacije eh, iz, eh, od javnosti, s pomočjo katerih skušamo potem izboljšati naše postopke. Hvala, ni več pripomp. Gospa McIntyre, to, kar pravite, me pomirja. No, ja, se tukaj vidite, um, kako zelo stvari um, potekajo jasno v demokraciji. Tukaj se pogovarjamo med seboj. In gledajte, po eni strani imamo ta pristop na podlagi tveganja. Imamo pa tudi drugačne pristope. Glavno vprašanje pa je, um, kakšna stopna tveganja je nespremljiva, torej kdaj je nekaj nespremljivo. Potem so tukaj naprej podatki, vrednote in pa različne podkrepitve za to mi kot zakonodajalci seveda želimo prikazati, da obstaja tehnični, znanstveni del, pa tudi politični del celotnega procesa. Gospod Parker, govorili ste naprimer o varnosti ter pa učinkovitosti in popravni gotovosti. No, vse to je tudi del politike, torej da mi dodamo določene smernice. Potem je tukaj še gospodarski dejavnik in pa modeli. naprimer, kako vse skupaj vpliva na celotno kmetijstvo. Skratka, marsik imajo znanstveniki, strokovnjaki svojo vlogo, pa tudi politiki imamo svojo vlogo. In mislim, da se moramo medsebojno dopolnevati, tako da oblikujemo neko širšo vizijo za to, kako to obravnavati vse skupaj. Uh, in nekateri ste rekli, da moramo delati skupaj. Uh, Že od vsega začetka torej smo to rekli, tudi s številnimi agencijami smo se povezali, kot tudi z OECD, z državami, z drugimi državami po svetu. Skratka, pristopi so različni. Volja je sodelovati. To je skupna volja, ampak vidim pa razlike po državah. Naprimer, nekatere multinacionalke izvajo raziskave. Um, potem imamo industrijo, potem imamo javne raziskave. Tu skratka veliko različnih raziskav, ampak vse je razdrobljeno. Potem tudi Evropa je razdrobljena, nekaj je na evropski ravni, nekaj na nacionalnih ravneh, nekaj po sektorjih. Skratka, stvari so zelo različne. Naprimer, gospa Ajuza je omenila EFSO in pa CIRK, tukaj vidimo zelo različne uh, pristope in pa metodologije. Če potem delujemo nacionalne agencije, tudi tukaj je stvar ista, veliko razlik. mislim, da moramo na evropski ravni pa tudi sicer delati na čim večjih sinergijah in pa na združevanju učinkovitosti. Mi smo tukaj, upam, da odgovorni politiki in upam, da bomo torej lahko lažje gotovili, kaj je spremljivo in pa kaj je nespremljivo tvegane. Mi imamo tukaj previdnostno načelo, ampak kakorkoli že, um, bistvo je to, da za 500 milijonov evropejcev zagotovimo čim večjo varnost uh, v hrani, v, v vodi in tako dalje tako da vemo, katere molekule so škodljive za zdrav ljudi, katere ne. To je bistvo torej našega skupnega dobrega. Vsi skupaj, vsak posebej moramo izboljšati življenje za vse, preko standardov, preko drugih stvari, preko naših ukrepov, našega dela. Skratka, vsem hvala lepa. Vsi trije uh, ste torej pokazali, sicer, da imate določene razlike med seboj, ampak vse skupaj je zanimivo slišati vaše skupne komentarje, torej kako vi delujete v svojih državah. Torej in podobnosti in razlike je bilo zanimivo slišati. Hvala lepa, da ste prišli, hvala za odgovore, hvala, da ste sodelovali v takšni razpravi in hvala tudi. Um, za ustne, pa tudi pisne odgovore, upam, da. Naprimer, čakamo nekatere ameriške odgovore na spletni strani. Eh, hvala vsem. Eh, torej, hvala vsem za bogato konstruktivno razpravo. Upam, da bo to tudi dobra podlaga za naše skupno poročilo, ki bo, upam, da skupaj na mizi, kar ne so poročevalca. Eh, Bar Stas, vi ste tukaj in pa um, gospod Linc, upam, da, čim bolj, da boste čim bolj učinkoviti. Hvala, da ste ostali do konca in um, lep dan.